Okay. Morgen, liebe... Dobro jutro, dragi kolegi, kolegice. Dobro jutro in dobrodošli vsi skupaj. Potem, ko smo se med dopustom vsi lepo pomogli, vidim med nami samo dobro spočite ljudi in tudi dobro razpoložene sodelavce. Mar ne dela mikrofon? Vse dela. Skratka, vse lepo prisrčno pozdravljam. Veselim se, da ste vsi prišli spočiti nazaj. Danes imamo pred sabo kar nekaj dela. Še organizacijsko pripombo bi imel. Danes moramo uporabljati vedno mikrofon na levi strani, je rekel tehnik. To je povezano s slikami, nisem celoti razumel, se ni važno. Skratka, prosim vas, da vedno uporabljate levi gumb tem ni treba razpravljati, skratka, levi gumb, kadarkoli boste spregovorili, meni je sicer to običajno težko početi, ampak se bom danes trudil. Potem dve pripombi, kar takoj, pri dnevnem redu, točki 9 in 10, dve točke sta bili zamenjeni, pri točkah 11 in 12 pri belgijskih ministrih smo znova prosili, da bi se z razpravo začeli eh, ob 11.30 in ne ob 11.00 in obema ministrova smo potem povedali, da imamo na voljo le 60 minut. Žal mi je, ampak naš dnevni red je danes izredno poln in če ne bomo v celoti disciplinirani, ne bomo mogli vsega obravnavati. Tako da vas lepo prosim, da pri dnevnih točkah mi tudi nekoliko pomagati pri tem, da se držimo predvidenega časa. Tretje sporočilo pri um, napovedih oziroma vestilih predsednika obstaja ustno vprašanje glede podnebne konference. Konec junija sem kolegom iz okolja Envi napisal pismo sprošno, da bi se tega lotili skupaj. Do, doslej še nisem prijel odgovora, tega pač ne morem spremeniti. Vem pa, da so kolegi v okolju za odbor uh, sklenili, da bodo dali ustno vprašanje za plenarno zasedanje. Zdi se mi pomembno, da bi, oziroma primerno, da bi to storili tudi mi, ker to ni le tema odbora za okolje. Moj predlog bi torej bil, da danes pri točki 13 obravnavamo to eh, točko in da, to obrav, da imamo potem skupno ustno vprašanje na parlamentu. Skratka, pri točki 13 se bomo vrnili na to vprašanje in ne na zadnje. Imamo tudi, oziroma glede gospe Cruz. Njej smo napisali pismo glede dostopnih omrežij naslednje generacije in eh, oziroma napisal sem ga, nihče ni imel nič proti, tako da predvidevam, da lahko pismo kot tako tudi podpošljem. Izvolite. Um, Hvala, gospod predsedojoči. Glede na to, da ne bomo imeli sestanka koordinatorjev do naslednjega sestanka odbora in to bo šele čez nekaj tednov, bi želel izpostaviti temo, ki mi je bila dana vednost včeraj, ko smo se sestali s predstavniki industrije, še zlasti z industrijo vesolja oziroma zračnega prometa. prometa. Spomnite se uredbe RIČ in tudi mi smo bili delno odgovorni za to uredbo kot odbor pri okrepljenem sodelovanju z odborom za okolje. In problem pri tem je registracija kemikalij in roki ki so postavljeni trenutno za 1. decembra. Industrija se boji, da nekaj kemikalij, ki jih trenutno ni mogoče nadomestiti, da bo umaknjenih z trga. Ne želim tukaj eh, spodbuditi eh, razprave že danes, vendar pa mislim, da je to potencijalno zelo resno vprašanje za evropsko industrijo. In moj predlog bi bil, da povabimo komisijo v ta odbor in da z njo izmenjamo mnenja na to temo in da nas obvesti, kakšno je aktualno stanje. Ne želimo, da bi evropska delovna mesta izgubili zaradi tega, ker je tolmačenje ali pa uporaba uredbe nejasna. Tako da prosim, da to zapišete, zabeležite in da čez nekaj tednov komisijo povabimo sem k izmenjavi mnen na to temo. Mislim, da bi bil to zelo konstruktiven pristop. Hvala. Najlepša hvala za to pripombo. O tem smo že enkrat govorili, potem smo izvedeli, da smo na dobri poti. Seveda zdaj ne bomo razpravljali o tem, ker te, to ni na tem, eh, na dnevnem redu. Ampak, če nihče ne nasprotuje, se um, delujemo v skladu z primer, eh, predlogom gospoda Čičarsterja. Klot. Ampak, kot sem že rekel, razprave tukaj ne moremo imeti. Boste lahko hitri? Mislim, da je pomembno to, kar je pravkar omenil Charles, ampak ko bo komisija, tukaj moramo imeti generalno razpravo o tem, kje stojimo pri Riču, ne le da govorimo le o tem specifičnem problemu. Also, es gibt die Einladung wegen Rič. Skratka, imamo povabilo glede Riča. Dobro. Točka 3. Paul Rübich. Ne, glede teme um, naslednje generacije mreža, ne, naslednje generacije in pisma glede um, Meli Kriv sem hotel povedati, da bi morali noter zapisati, da mora biti cilj tega tudi, da ne bo več a, pristojbin za roaming, za gostovanje v mrežju. Tako da mislim, da bi bila to zelo pomembna spodbuda, ki jo moramo vključiti v to pismo. To lahko spremenim le, če bodo vsi s tem soglašali, vendar pa vseh ni tukaj. To pomeni, da moram vsaj koordinatorjem še prej poslati enkrat mislo, eh, to, eh, to spodbudo. Eh, poslal vam bom vsem elektronsko pošto, torej vsem koordinatorjem in če bodo vsi to potrdili, potem bomo to še vključili v pismo. Gospod Udi. Ne rabite več besede prav. Točka 3 gre za zapisnik sej z junija, tukaj ni nobenih pripomp, torej z 31. maja in jun, 24. junija ni nobenih pripomp, prav. Točka 4. Zagotavljanje neodvisnih presoj vpliva. Imamo 15 minut danes na voljo za to temo, tako da res vas prosim, da se danes držimo časa. Najprej bom dal besedo pripravljavcu mnenja Džalsu Čičestarju. Kar izvoli, Džals. Uh, The... Hvala lepa. Predsednik, samo da se znajdem v svojih dokumentih. Presoje vpliva, predsednik, to je zelo pomembno vprašanje za naš zakonodajni postopek. Zelo vesel sem, da je Angelika Nibler, kolegica naša, poročevalka za to vprašanje v drugem odboru. Pripravil sem neuradni dokument, mnenje, sedaj ga je treba še dokončno zablikovati in ga poslati v prevod. Je pa to dokument, o katerem je potrebno še razpravljati. Gre za precej enostavno stvar. Ali Menimo, da bi morali v zakonodajnih postopkih imeti presoje vpliva, ocene učinka. Mislim, da je to le retorično vprašanje. Sveda moramo imeti takšne presoje vpliva. Drugo vprašanje pa je bolj resno. Kdo naj te presoje vpliva opravi? Kaj ti do sedaj je to počela komisija? V komisiji seveda veliko zelo sposobnih ljudi. Ampak lahko bi rekli, da je problem v tem, da so oni v bistvu tudi tvorniki samega um, dokumenta. In to je problem, kaj ti, če tisti, ki nekdo nekaj predlaga, to tudi ocenjuje, to seveda problem. V tem neuradnem dokumentu sem torej želel predvsem povedati to, da je treba zagotoviti neodvisnost presoje vpliva in ugotoviti, kako to neodvisnost še okrepiti in bolje uresničevati. rad bi povabil kolege, da preberejo ta neuradni dokument, kakorkoli ga že imenujemo. Samo toliko, da ga preberemo, šli naslednji teden ga lahko pošljemo v prevod. Če imate kakšne pripombe ali konstruktivne ali pa morda manj konstruktivne pripombe, potem jih bom z veseljem poskušal vključiti v svoj dokument ta osnutek mnenja. Nimam ravno veliko prostora. Morda bo treba potem podati še kakšen predlog spremembe. Je pa treba misliti na to, da bo dokument kratek in jedrnat. Skratka, kot rečeno, kaj je ključno? To, da so te presoje vpliva neodvisne. Želimo, da komisija pojasni, zakaj se neka presoja vpliva opravi ali pa ne. Ta postopek mora biti pregledan. Prav tako predlagamo, da je treba v okviru zakonodajnega postopka vse skozi posodabljati takšne presoje vpliva, tako da se upošteva tudi faktore, ki se spreminjajo ali pa naprimer kakšne stvari, ki jih na novo predlaga svet ali pa parlament znotraj postopka. Kolegi, prosim, povejte svoje mnenje. Iskrena hvala za to poročilo. Bi se kdo že zdaj prijavil k besedo? Gospa Maduel. Hvala lepa, gospod predsednik. Sem pročeval kosenci za svojo skupino. Sveda je prav, da pohvalimo to, koliko je komisija naredila na tem področju in kakšen napredek je dosegla v zadnjih petih letih. To je del tiste boljše zakonodaje, kot jo imenujemo. Boljša zakonodaja pomeni tudi bolj pregledna, bolj jasna, uravnotežena in poštena zakonodaja. Drugič, naša skupina se strinja s oceno gospoda Čičesterja v dokumentu, o katerem je ravno kar govoril. Gre za to, da moramo zagotoviti neodvisne presoje vpliva, tako lahko zagotovimo boljši zakonodajni postopek. MSP-ji so naprimer že dober primer tega, kako so presoje vpliva lahko zelo ključne za to, da se poskrbi za uspeh, naprimer, eh, zakona o malem gospodarstvu, small business act. No, še vedno pa mislim, da imamo kar nekaj manevrskega prostora za to, kako izboljšati presojo vpliva, še bolj izboljšati in zagotoviti doslednost pri tem, kako to storiti. Po mnenju naše skupine je pomembno to, da jasno rečemo, da so zaenkrat presojo vpliva dobre. Torej, tukaj se ne strinjamo um, s Čečesterjem, če že treba močno izboljšati trenutno delovanje. Kaj pa druge stvari, ki bi jih lahko izboljšali? Predvsem je pomembna preglednost eh, v okviru celotnega postopka. Želimo sprejeti niz ukrepov in te ukrepe bomo omenili nekoliko poznaje. Kot prvo, želim videti osnutke presoje vpliva, še preden se pripravi zakonodajni osnutek. Prav tako moramo vsi imeti možnost, da izrazimo sva mnenja, pa naj bomo iz um, velike korporacije ali pa iz MSP-ja. Prav zato želim, eh, da se podaljša obdobje posvetovanja na vsaj tri mesece, 12 tednov. Prav tako je treba vključiti tudi družbene in pa okoljske vplive v presojo vpliva. Sedaj imamo že kar nekaj izkušenj na tem področju in iz tega je razvidno, da presoje vpliva ne bi smele biti osredotočene samo na gospodarski vidik, kot je povedal gospod Čičester. Imamo veliko srečo, da je Angelika Nibler, spoštovana članica tega odbora, poročevalka v Juliju odboru. Že sedaj izpostavlja nekaj zelo pomembnih vprašanj. Mislim, da moramo mm, izkoristiti to priložnost, to srečno okoliščino. Zelo vesela sem, da lahko sodelujem z Angeliko in pa Džalsom. Upam, da bomo lahko našli najboljši način, kako še izboljšati presojo vpliva in poskrbeli za to, da bodo čim bolje vključeni v zakonodajni postopek. Hvala. Hvala, se pa Angelika Nibler. Dank, Hvala, gospod predsedajoči. Najprej bi se zahvalila tako pripravljalcu mnenja, Čarlsu Čičarsteru, ker za njegov prvi osnutek stališča, kot tudi gospe Madurej za številne spodbudbe, kako izboljšati poročilo o presoji vplivov in tudi izboljšati to, kar lahko mi storimo tukaj v Evropskem parlamentu. Vse to lahko močno podprem in te ideje so resnično veliko pomoč. Dobro je ugotoviti tudi, da je presoja vplivov pomemben del v mozaiku boljše zakonodaje. Imamo že številne izkušnje s presojami vplivov in res je, da v komisiji te, ta mehanizem eh, že dobro razvit, eh, zelo so si prizadevali, da bi bile presoje vplivov neodvisne. Kljub temu pa tako kot kolegi in kolegice sama vidim še, da je uh, potrebno to veliko izboljšati z vidika um, odprtega postopka, z vidika preglednosti in Eh, tudi drugih razlogov. Tukaj v odboru, kar je že omenil gospod Čičester, moramo razmisliti o tem, kaj lahko tu počne Evropski parlament. Nekaj možnosti imamo, v nekaterih odborih to že izvajajo, namreč če obstajajo močni oziroma veliki um, predlogi sprememb iz Evropskega parlamenta, ki imajo tudi praktične posledice, potem lahko že danes neodvisno izvedemo presojo vplivov. Z gospod Madurej smo obe tudi članice odbora FEM in obravnavamo tam direktivo o zaščiti mater in tudi tam parlament, preden bomo zaključili prvo branje, bo parlament izvedel prvo presojo vplivov, kajti to ta direktiva lahko ima bistvene posledice. Skratka, tukaj še razmišljam, kako bi lahko stvari še izpilili in kakšne so naše možnosti. Gospod Čičester je omenil, da bi lahko morda v ta vklju, postopek vključili tudi uh, računsko sodišče. To je zanimiv um, premislek oziroma zanimiva ideja. Uh, In uh, zahvaljujem se gospodu Čičesterju. Lahko pa vam zagotovim, da bom tudi v razpravah v odboru Juri uh, povzela tudi argumente našega odbora tukaj in podprla vse skupaj. Hvala lepa, klo Tomas. Uh, uh, Razprava o boljši zakonodaji je očitno samo tehnično vprašanje. Naj vas spomnim, da je to tudi zelo politično vprašanje. To so zasnovali že v prvi Barozovi komisiji, prav tako so pri tem eh, sodelovali nekateri poslovni krogi. Menili so, da je boljša zakonodaja manj zakonodaja, oziroma spok brez zakonodaje. Kaj piše na GD Enterprise, GD za podjetja? Štojber je zapisal, da je treba čim bolj zmanjšati upravno breme in to pomeni čim manj zakonodaje. Tako nekako vidite, zakaj vse skupaj sploh gre. Nekateri politiki menijo, da po 15 letih tega, ko je vladala nevidna roka trga v bančnem sektorju, in vidimo, kaj se je zgodilo pri tem, da se je v zadnjih dveh, treh letih, potem vidimo, pri čem smo. Nekdo, naprimer tukaj, je želel pravila v bančnem sektorju, ki jih bodo uresničevali prostovoljno. Nihče pa ni želel zagotoviti obvezujočega zakonodajnega okvira za bančni sektor. Take situacije se dogajajo. Moramo biti zelo previdni. Potrebujemo politike v tem svetu, ki bodo oblikovali dobra, učinkovita pravila. In drugo, nasplošno evropska zakonodaja nadomešča ogromne kupe nacionalnih zakonodaj. EU zakonodaja je že samo po sebi zmanjšanje upravnega bremena, kajti že samo po sebi olajša delovanje notranjega trga, in zmanjšuje upravno breme, kot rečeno. Želimo stati politik, oblikovalec zakonodaje, ki lahko spreminja zakonodajo, kajti politika ni egzaktna znanost, dobro vemo, da imamo različna politična stališča, to je dobro. Nekateri želijo, naprimer, regulirati avtomobilsko industrijo, precej bolj kot pa drugi, zato ker menijo, da bo naprimer hmalo eh, prišlo do zelo visokih cen nafte in pa da bo nafta, nafte zmanjkalo in da se treba preusmeriti v hibridna vozila naprimer. Po drugi strani pa nekateri politiki še vedno želijo zasnovati zakonodajo, po kateri bo še vedno mogoče proizvati velike avtomobile. In ne vem, kdo bi lahko razrešil ta konflikt, nekdo z vrha parlamenta. Glejte, v mojem poročilu o obnovljivih virih energije smo imeli 1500 predlogov sprememb. Kdo bo to vse preverjal? Kako to storiti? Nemogoče. Pri katerih stvarih seveda potrebujemo določene nasvete, pri nekaterih konkretnih vprašanjih, ampak ne želim pa, da bodo neki strokovnjaki za, za kulisija nadzorovali mm, naše predloge sprememb in češ, oni so pa toliko pametnejši od nas in nas zato lahko nadzorujejo. Prav tako se ne strinja, da moramo biti vedno ti zunani strokovnjaki vedno vključeni v naš postopek. Glede, kdo vedno želi te zunane strokovnjake? Ti strokovnjaki naj bi torej sedeli prav v vsakem odboru, ki sploh želi razmišljati o novi pobudi. Tukaj so as, neodvisne organizacije kot ASEA, češ neodvisne um, organizacije. Ta organizacija naj bi se zauzemala za javno dobro, po drugi strani pa želi oblikovati strokovne študije, s katerimi bi povedali, kakšno je, kakšni so splošni interesi Evrope. Naj ponovim, moramo biti zelo jasni, kako voditi tak zakonodajni postopek. Številni politiki z, eh, z desnice se vedno ozirajo v Ameriko, čez Atlantik. Tudi v tem primeru lahko pogledate čez Atlantik v ZDA in eh, videli boste, da so tudi v ZDA imeli kar dolgo razpravo o boljši zakonodaji. Na koncu je ameriški kongres prišel do sklepa, da je praktično nemogoče umešavati se v vsak predlog spremembe v ameriškem kongresu. Kaj sedaj počnejo? Preverjajo uresničevanje federalne zakonodaje na ravni celotnih ZDA. Tukaj lahko najdemo največjo dodano vrednost. Pogosto imamo dobro zakonodajo na EU ravni, vendar pa je problem v tem, da se ta zakonodaja ne prenaša v nacionalno zakonodajo dobro. In to je problem. Če bomo zagotovili bolj strokovne, bolj redne preglede prenose v nacionalno zakonodajo, potem je to največja možna dodana vrednost za nas. Hvala. S tem smo zaključili to razpravo. Prosim. Kaj ti ne vem, koliko časa še imam, gospod Odi? No, izvolite, gospod Odi. No, Hvala lepa, moral sem se odvati na to spačeno sliko celotne situacije. Glede v Franciji pravimo, ko imaš krizo, imaš tri metode. Najbolj zanesljiva stvar je, da poslušaš strokovnjake. In zato je dobro, da bi poslušali strokovnjake. Seveda potrebujemo študije. Politiki nikoli ne bomo popolnoma neodvisni. Glede, mi nismo kot ameriški senatori, nimamo kakšnih 30-40 dobrih, dobro plačanih sodelavcev. Sve tukaj so neodvisne študije in ti so ključne pozdravljam delo gospoda Čičesterja. Vendar pa ni prvič prišlo do nesporazuma glede Štojbarja. Tudi v preteklosti smo se že pogovarjali o njegovih um, izjavah. Tudi v preteklosti. Moral sem povedati to, gospod predsednik. Hvala za to, kako ste sklenili to razpravo vedno o življenju. Obstajajo različni pomisliki, imamo področja, kjer je zakonodaje preveč, področja, kjer je zakonodaje premalo. O tem bomo vsekakor še govorili. Poročevalec Čičester ima seveda še možnost, da enkrat spregovori, tako da mu dajem še enkrat besedo. Hvala lepa. Predsednik, ne vem, ali bi se sedaj komisija rada odzvala. Ampak tukaj v bistvu nekoliko prehitevamo dogodke dokument, ki sem ga poslal poročevalcem v senci, še ni končni dokument osnutka mnenja. Sem pa vesel, da je prišlo do tako širokega odziva. Zahvaljujem se kolegom za podporo in pa za prijazne besede. Ne vem, Tereza Materel, ali me podpiraš ali ne, ampak kakorkoli že, z veseljem bomo o tem še razpravljali bolj podrobno. Mislim, da bi bilo zelo koristno, če bi skupaj sodelovali in izboljšali dokument rad bi čestital kolegu Klodu Trmesu za to, da je kar lepo preusmeril razpravo od tehničnega vidika v prvo filozofsko levosredinsko razpravo te jeseni. Prav zabavno je bilo. Hvala lepa za to. No, ampak v imenu kolega Langina bi dejal, da je bil nekoliko preveč ostar do njega. Nezavezujoča zakonodaja je gotovo boljši pristop, gotovo se vsi s tem strinjamo. In ko potrebujemo obvezujočo zakonodajo, to moramo storiti samo takrat, ko jo dejansko res potrebujemo. Prav tako treba poštevati tudi, da se okoličine spreminjajo. Tukaj imamo kar veliko, naprimer, predstavnikov zelenih in pa drugih političnih skupin, ki se z marsičem strinjajo. Torej, vidite, da se stvari vendarle spreminjajo. Klod, tole bi, vzma dvoje bi omenil. Klod. Prvič, EU zakonodajo si opisal kot manj zakonodaje, zato ker smo tako nadomestili veliko nacionalne zakonodaje. Glej, klod, v, klod, v Združenem kraljestvu je ravno obratno kajti EU zakonodaja še povečuje britansko zakonodajo. V britanskem parlamentu imajo naprimer neko direktivo in potem se osredotočijo na nekaj um, posameznih podrobnosti in potem iz tega naredijo dokument, ki je dolg 500 strani. Zelo lepo, da si tako optimističen, Klod. Uh, lepo, ampak ne vem, če je to ravno realistično. Drugič praviš, da si proti sodelovanju zunanih neodvisnih strokovnjakov. Ni nujno, da so to kakšni strokovnjaki, potrebujejo samo ločeno pregledovanje. Ne vem, zakaj si proti tem zunanim strokovnjakom, prej sem menil avtomobilsko industrijo. Gledajte, lahko mi vi ali pa zeleni pomagate s svojimi, svojimi neodvisnimi zunanimi strokovnjaki, kajti vi pogosto uporabljate zunane strokovnjake za to, da podpirajo vaše stališča. Prav tako naj še eh, na koncu povem, da morajo te neodvisne presoje vpliva vključevati različne možnosti, tako da pač vemo, kakšne so te različne možnosti. Eh, še enkrat hvala lepa vsem kolegom za razpravo. Hvala. S tem prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu. Tukaj gre za poenostavitev izvajanja raziskovalnih okvirnih programov. Imamo pa še drugo točko, preden bomo glasovali ob desetih. Zato bi vas prosil, da se resnično osredotočite, kajti obe, sredi, obe dnevni točki moramo še obravnavati. Imamo uh, eh, gospod Karvaljo, ki je poročevalka na to temo, imamo tudi uh, obiskovalce iz Španije, ki sledijo te razpravi. Vsi vas uh, pozdravljamo, gospod Krvaljo. Besedo imate vi. Aha, ne, oprostite, iz Portugalske ste, se oproščam, grozna napaka. Thank you. Okay? Thank you, president. Go, uh... Hvala lepa, gospod predsednik, vsi lepo pozdravljeni. Gospod in gospodje, rad bi se zahvalil vsem kolegom za uložene predloge sprememb tem poročilu. Zelo lepo je, da so praktično vsi predlogi sprememb še izboljšali bistvo poročila. Prav tako pozdravljam vse bistvene predloge sprememb, ki so izboljšali vsebino. Sedaj bi najprej podala nekaj splošnih pripomb glede teh predlogov sprememb, potem pa bom povedala, katere tri kategorije predlogov so najbolj pomembne. Prav tako bi se rada osredotočila na tri še vedno sporna polemična vprašanja glede predlogov sprememb. Najprej splošne pripombe. Štiri stvari bi omenila. Prvič, z večino predlogov sprememb ste želeli podati nove ideje v osnutek poročila. Nikakšnih predlogov sprememb, s katerim bi kritizirali samo idejo poročila podpisala oziroma so podpisala sem kar nekaj predlogov sprememb, zato da bi dopolnili ta osnutek z novimi idejami, ki sicer niso bile prisotne v prvem dokumentu, kajti tam um, ni bilo zato zadosti prostora. Ni kakšnih uh, konfliktov med eh, političnimi skupinami. Tri kategorije predlogov sprememb imamo. Prvič, predloge sprememb, ki uvajo nove zamisli, te podpiramo glavnem. Uh, Drugič, predloge, ki se navezujo na ideje, ki so že v osnutku poročila. Poskušala bom vse to vključiti v kompromisne predloge sprememb, potem pa so tukaj še predloge sprememb, ki ne spadajo v obseg tega poročila. Ta osnutek poročila je del dolgotranega postopka. In tukaj še nekaj predlogov glede sedme, os, osmega zakonodajnega um, finančnega okvira. To pa ne spada v to poročilo. Katere pa so sporne točke? Štiri stvari bi omenila. Prvič, pristop, ki temeli na rezultatih. Tukaj imamo kar nekaj predlogov sprememb, nekateri predlogi podpirajo to zamisel, nekateri kolegi pa so dejali, da potrebujemo bolj neodvisne raziskave od spodaj na vzgor. Predlagam kompromis med obema pristopoma, potrebujemo uravnotežen pristop, ki spodbuja znanost, ki temelji na rezultatih, ampak je pa treba tudi dopuščati razumno stopno cvehanja. Drugič, razlikovanje med entitetami in pa dejavnostmi. V glavnem ste se vsi strinjali, s tem, da je treba razlikovati med eh, univerzami, industrijo in pa MSP-ji. Nekateri kolegi pa želijo enotne standarde za vse stvari, za um, predstavitvene dejavnosti, za aktivnosti. Nekateri pa predlagate različne stopnje financiranja. Predlagam kompromisni predlog spremembe za to, da se zmanjša stopnjo financiranja število stopen, ne želimo pa enotne stopne za vse aktivnosti. Potem dejanski stroški in pa pavšalni zneski. Z nekaterimi predlogi ste mm, se zauzeli za realne stroške, z nekaterimi pa za pavšalne zneske. Predlagam, da še ohranimo obe možnosti in da pač izbereš eno ali drugo posamezna institucija lahko sama spreme odločitev, katero pot obrati. Prav tako se nekateri predlogi sprememb nanašajo na nove države članice, tega prej nisem vključila v besedilo. Bom pa z veseljem pripravila kompromisni predlog spremembe, kjer se bom navezala na težave novih držav članic pri uresničevanju novega okvirnega programa. Hvala lepa gospodu Alfredu Sosiju iz EPP za pomoč pri pripravi tega osnutka poročila. Prav tako hvala lepa tudi sekretarjatu in pa svetovalcem iz ITREA. Sedaj pa bom z veseljem poslušala tudi predloge in pa pripombe kolegov. Hvala. Hvala. Sedaj vse prosim, da govorite samo pol minute, da največ eno minuto. Gospar Jared Madurel. Hvala lepa, predsednik, zelo na kratko. Naj povem, da naša skupina podpira večino predlogov poročevalke v zvezi s predlogi sprememb, ki jih je omenila še posebno. Podpiram predloge sprememb, ki jih je predstavila moja skupina kot že rečeno prej. Mi tukaj želimo predvsem natančno opredeliti predloge sprememb in še izboljšati nekatere vidike. Sedaj se ne bi posvetila podrobnostim. Že prej sem povedala, kaj je bistveno. Mislim, da bodo kolegi potem uh, omenili nekatere konkretne točke, ko bodo govorili kot avtori predlogov sprememb. Kaj pa drugi predloge sprememb drugih skupin? Uh, Strinjam se z gospod Valjo. Ni veliko predlogov spremenj, ki jih je potrebno kar tako zlaka zavrniti. Nekaj predlogov spremenj sicer je, ki ne spadajo v obseg tega poročila, to je res. Ampak vendarle, lahko rečem, da smo v kompromisne predloge uložili veliko dela. Ti kompromisni predlogi spremenj morajo pač povzemati vse naše skupne predloge spremenja glede podobnih odstavkov. Gospod predsednik, uspeh in pa koristnost tega poročila na lastno pobudo je povezano s tem, da so v poročilo bili vključeni tudi znanstveniki. kot vemo, so akademiki in pa znanstveniki želeli sodelovati pri tem delu. Mi smo se odzvali na to. Mislim, da smo dosegli ta cilj. Uresničili smo pobudo, ki so jo podali znanstveniki. Znanstveniki sedaj zelo pozitivno gledajo na to sodelovanje. Vse tri institucije, parlament, komisije in pa svet dobro sodelujemo in koordiniramo naše delo. Parlament organizira različna zaslišanja, predstavitve, imeli smo različne razprave, forume. Komisija je vedno prav tako sodelovala pri tem. Tudi v svetu so veliko govorili o tem, pripravili so različne seminarje pod španskim predsedovanjem in sedaj tudi pod belgijskim predsedovanjem na začetku tega poletja gospoda Karvaljo je uspešno vključila vse te različne zamisli, vse te predloge, vse pozive k ukrepanju, vse je vključila na odprt, realističen in uspešen način. Hvala lepa. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Še enkrat vam povem, da če bomo tako razpravljali, sicer to ni problem, ampak potem, če boste tako nadaljevali, moramo popovdne nadaljevati sejo. Sicer nam ne bo uspelo obravnavati vseh točk. Izvolite, gospa Ford. Um, Hvala lepa. Tudi sama bi se rada zahvalila za to poročilo. Hvala lepa tudi, da ste nas vključili na včerajšnjo javno obravnavo skupine VP. To je zelo dobro. Najboljši način, kako poenostaviti program je, če enostavno povemo in jasno povemo, kakšen je bil naš namen. To je treba storiti že od samega začetka. Sama sem pripravljena sodelovati s kolegi pri pripravi kompromisov, tako da bodo leti nedvoumni. Spodbujati je treba raziskave. To je tisto, kar je bilo včeraj največkrat omenjeno in to je tudi bistvo tega programa spodbujati odličnost. Glede same fleksibilnosti. O fleksibilnosti je treba ohraniti. Vesela sem bila komentarjev predstavnikov univerze iz Švedske, ki so rekli, da bi morali ohraniti stroškovno učinkovitost. To se mi zdi res zelo pomembno. Da nihče od strokovnjakov ni rekel, da bi morali povečati dopustno tveganje za napake. To je zelo občutljivo vprašanje, kaj ti številna področja so odvisna prav od te variabile glede a, tega, ali bodo uspešna ali ne. Vprašanje je, ali lahko napake zmanjšamo. Od tega je odvisno tudi, koliko bomo dosegli. Potem zaupanje. To je za določene organizacije zelo pomembno. Vendar visoko zaupanje, kar pomeni, manj upravljanja, manj javnega denarja v javnem sektorju, kjer so akterji bolj usmerjeni v dobiček. To je področje, kjer sva z gospodom Kerensom ugotavljala, kje bi lahko zagotovili javno-zasebna partnerstva pri projektih, da bi dajali posojila ne nepovratnih sredstev, s tem bi zagotovili manjše mikroupravljanje z javnim denarjem, istočasno pa bi vseeno upravljali sistem. Hvala. Gospod Cavala. Najlepša hvala, gospod predsednik. Če se lahko nekoliko oddaljim na tem prvem sestanku. Vsi smo pripravljeni začeti z delom. Mislim, da nas čaka precej dela, tako da vam, gospod predsednik, osebno pozivam, da nam daste dovolj energije, da bomo skupaj učinkovito delali. Naj se zahvalim in tudi čestitam poročevalki in sicer v imenu naše skupine sem poročevalka v senci za to temo. Lahko se strinjam z glavnimi pripombami, ki jih je podala gospa Karvaljo, vseeno pa bi rada še nekaj dodala. Z gospodom Botikofarjem sva podala predlog spremembe v zvezi z internacionalizacijo evropskega sodelovanja, predvsem na področju raziskav in razvoja. Uložila sva še en predlog spremembe, oziroma avtorica sem bila sama, ukvarja pa se z podskupino za inovativnost, ki se je nikjer v poročilu gospe Karvaljo ne omenja. Zato si res želim, da bi to omenili v dokumentu samem. Mislim, da je ta podskupina za inovacije opravila izvrstno delo, zato jo je treba omeniti. Še en predlog spremembe sem uložila, nanaša pa se na evropski raziskovalni prostor in povdarja pomen tega prostora. To so torej predlogi sprememb, ki jih je vložila naša skupina in mislim, da bi s temi predlogi sprememb izboljšali že tako ali tako dobro besedilo. Gospod Krvaljo, hvala. Hvala, gospod Matijas. Kolegin Matijas. Kolegica Matijas. Obrigada, senhor Presidente. Uh, vou tentar responder ao seu apelo de sermos rápidos e, portanto, penso. Hvala lepa, gospod predsednik se bom skušala držati vaše prošnje in bila čim krajša. Rekli ste, da naj pokomentiramo vsebino tega poročila. No, to poročilo smo obravnavali ne samo v odborih, temveč tudi v okviru manjših sestankov, ki jih je sklicala poročevalka. Moram pa podariti pomen tega poročila, kajti s tem poročilom se skušamo odzvati tudi na zahteve znanstvene skupnosti. Na sestankih, ki sem jih že prej omenila, smo se pogovarjali o teh temah, vendar se mi zdi, da smo vsi tisti, ki sodelujejo v mednarodni skupnosti, pripravljeni prispevati k oblikovanju tega poročila, Mislim, da moramo vsi storiti vse za to, da se zagotovi visoko kakovostno delo, da se zagotovi tudi visoka kakovost življenja tistih, ki opravljajo raziskave. Za nas so to bistvene točke, tako da se strinjam z veliko večino kompromisnih predlogov, ki jih je predložila poročevalka. Še zadnja stvar, gospod predsednik, pravzaprav smo zelo elegantno izpeljali ta postopek. Mislim, da je vsaka politična skupina prispevala svoje komentarje, poročevalka jih je objektivno ocenila, poleg tega je bila vedno pripravljena prisluhniti tudi mnenju kolegom. Ukrepala je takrat, ko je bilo to potrebno, odzvala se je na pripombe, tako da se mi zdi, da bomo lahko oblikovali zelo dobro besedilo, ne glede na to, da obstajajo razlike tudi znotraj odbora samega. Še enkrat hvala lepa poročevalki za to, kako je pravzaprav izpeljala ta postopek. In kot rečeno, obstajale so razlike med nami, vseeno pa bo končni rezultat nekaj, kar bo prispevalo k harmonizaciji različnih področji. Kolegica Čemarkakis. Gospod Čemarkakis, hvala lepa, gospod predsedajoči. Tudi sam bi se pridružil slavospevov predhodnikov. Najlepša hvala, gospa Kavaljo. E, posamezne točke, ki so za nas pomembne, so naslednje kot prvo. Enkratna oziroma enotna revizija oziroma presoja, ki žal trenutno še ni, potem seveda ne, mo ne moramo imeti sprememb, ki bi delovali nazaj. Če imamo določena pravila, potem ta ne morejo biti retrospektivna in jih retroaktivna. Um, Torej, to bi bilo za raziskovalce zelo slabo. Tega komisija ne more sprejeti. Potem tudi moramo jasno spregovoriti še o pavšalnih plačilih in odločilo, po mojem mnenju, je število izplačila. Ta, eh, ta, ta čas mora biti krajši in tukaj so razlike tako velike, da to ni spremljivo. Sem tudi član odbora za eh, proračun in dobra um, rešitev za dopustno um, tveganje za napake, je tudi tam tema razprave. Sveda je to pri raziskavah drugače kot pri kmetijskih subvencijah. Tam morajo biti tveganja za napake niže, kaj pri raziskavah pa je to teže kvantificirati in to ni tako preprosto. Hvala lepa poročevalki za uh, organizacijo te predstavitve, ki se je žal nismo mogli vsi udeležiti, ampak to je vsekakor tema. Uh, ki je pomembna in pomembni so tudi svetilniki. Evropske raziskave morajo postati neke vrste blagovna znamka in to lahko postane le, če bomo imeli svetilnike in zdaj, če imamo oziroma neke paradne konje in zdaj, če imamo le en, en takšen um, projekt ali enega takšnega paradnega konja, kot je ITER, je to premalo. Potrebujemo pozitivne uh, um, paradne konje. Tudi pri Galileju so bili, bili problemi. Skratka, potrebujemo pozitivne svetilnike, pozitivne paradne konje, ki jih lahko vsi uh, podpremo pri Galileju, je temu že tako in na tem moramo delati uh, več. Hvala lepa, gospod predsednik. Ja, tudi jaz se zahvaljujem za poročilo. Včeraj smo izvedeli na predstavitvi to, da ne obstaja ena metoda ali en proces, ki bi veljal za vsa področja. Različno je, ali govorimo o raziskovalnih enotah, univerzah, koncernih, majhnih, velikih podjetjih. Vsi ti se različno lotevajo raziskovalnih projektov in tukaj mora vsak pod, uh, vsako področje imeti ločen scenarij. In drugo, kar je pomembno, je tudi timing, torej časovno določene, kajti čas je tukaj zelo pomembni. Majhna biotehnološka podjetja um, potrebujejo do, morda odziv že v 30 dneh. V drugih, drugih primerih pa obstajajo projekti, kot je ITRE, eh, kjer. Um, ki potrebujejo projekti tudi 40 let in tam je seveda proces koordinacije posebno drugačen. To je podlaga za razpravo. Hvala, kolega Nistelroj. Voorzitter, dank u wel. Uh, ook heel kort, sta, een beetje staccato gelet. Najlepša hvala, gospod predsednik. Zelo nakratko bom pokomentiral to poročilo, kajti čas se izteka. Uh, Včeraj se mi zdi, da je na javni predstavitvi bilo zelo jasno povedano, da potrebujemo več možnosti. Ali bodo na voljo paušalni zneski ali kaj drugega, ne vem, ampak več možnosti potrebujemo. Mislim, da to, kar je povedala gospa Karvaljo že na samem začetku te razprave, drži. Res je, da moramo povezati različne tradicije, na koncu pa bo pomemben rezultat, ne metoda dela na hitro sem preletel kompromise in če gredo res v smeri, ki ste jo orisali, potem so dobri. Na podlagi včerajšnjega zaslišanja sedaj vemo, da je večja fleksibilnost tista, ki si jo vsi želijo. Več informacij, več fleksibilnosti. Mislim pa, da bi morali vse skupaj povezati tudi z finančnim področjem. Finančno upravljanje bo zelo sporna tema tudi z političnega vidika, zato tega ne bi smeli podcenjevati. Sam se zauzemam za to, da se dopustno tveganje za napake poveča. Mislim tudi, da bi morali večjo pozornost posvetiti temu dogajanju. Hvala. Hvala. Komisija je prosila za čas za govor. Gospa Klara Delatora bo spregovorila mene komisije. Hvala lepa, gospod predsednik. Zelo kratka bom. Hvala lepa, gospe Karvaljo, hvala lepa, gospa poročevalka, hvala lepa tudi vsem članicam in članom tega odbora ki, za delo, ki ste ga upravili pri tem koristnem, zelo zanimivem poročilu. Torej, še enkrat hvala lepa vsem. Še enkrat pa bi rada ponovila obljubo, ki jo je dal naš generalni direktor včeraj na javni predstavitvi. Namreč komisija je v celoti zavezana temu, da začne izvajati številne poenostavitvene ukrepe, Je pa naš generalni direktor podaril tudi to, da bo sam sprejel določene ukrepe še pred koncem leta. Ti ukrepi naj bi stvari poenostavili in upam, da nas boste kot odbor podprli. Najlepša hvala, gospa Kavalju. Ste želeli še enkrat spregovoriti? Še štiri minute, imamo pa še eno točko. Zelo na kratko. Najlepša hvala za vse pripombe. Hvala lepa tudi za včerajšnjo javno predstavitev in za predhodne javne predstavitve in srečanja. Hvala lepa vsem za posvetovanje, hvala lepa tudi španskemu in belgijskemu predsedstvu za organizacijo dveh pomembnih srečanj. Mislim, da smo se sedaj znašli v zelo dobrem položaju, ko bomo lahko predstavili tudi kompromis. Kompromisne predloge sprememb bom posredovala še ta teden, danes ali morda jutri. Potem pa bom sklicala sestanek poročevalcev v Senci prihodni teden v Strasburu. Tako da še enkrat najlepša hvala vsem kolegicam in kolegom. Sedaj nima več časa, da bi se spuščala v podrobnosti posameznih pripomb. Vendar kot rečeno, hvala za pripombe, hvala za dobre predloge, hvala za izraženo podporo. Hvala lepa. S tem smo zaključili to točko dnevnega reda. Se imamo še tri minute za naslednjo točko na dnevnem redu. Gospa Tikov, nam bo to uspelo? Sicer jo bomo morali preložiti. Gospa Tikov, kaj menite? tri minute še imamo. Bo to možno? Bomo pa poskusili. Sicer bomo to morali obravnavati drugič, kaj ti vem, da ljudje hočejo glasovati. Mulčumesk, domnule prešedinte. Uh... Najlepša hvala, gospod predsednik. Strategija Evropske unije za Črno morje je tema, ki bi jo morali obravnavati več kot samo tri minute. Lahko sicer začnemo s to temo sedaj, vendar bodo zagotovo kolegice in kolegi želeli še kaj dodati. Strategija je bila sprožena leta 2007, potem je komisija leta 2008 objavila tudi poročilo o izvajanju te strategije. Vendar gre tu pravzaprav za sinergijo, ne za strategijo. Namreč več evropskih politik se izvaja na področju Črnega morja. V mislih imam naprimer energetsko politiko, potem tudi raziskovalno politiko, sosedsko politiko, politiko vzhodnega partnerstva, širitveno politiko, če pomislite na Turčijo. Na področju Črnega morja je kar nekaj držav, s katerimi ima Evropska unija sklenjeno strateško partnerstvo naprimer Rusija, Ukrajina in druge države. Resnično upam, da bomo v svojem mnenju omenili tri področja - energija, raziskave in industrijska politika. Še nekaj bi rada omenila, in sicer Evropska unija je določila, da bodo sklenjena tri partnerstva. Partnerstvo, ki se bo nanašalo na okolje, s tem smo začeli marca letos, Romunija je odgovorna za izvajanje, potem partnerstvo za energijo, Bolgarija je zadolžena za to področje, potem pa je tu še partnerstvo, ki se nanaša na transport. Grčija bo odgovorna za ta portfelj. Potem, kar zadeva sam energetski sektor, se mi zdi, da bi morali omeniti dejstvo, da je področje Črnega morja v strateško zelo pomembnem položaju, predvsem zaradi tega, ker se nahaja v bližini Kaspijskega morja. Namreč Črno morje in celotno področje okoli Črnega morja je zelo pomembno za energetsko varnost Evropske unije. Poleg tega nam bo lahko veliko pomoč pri diversifikaciji energetskih virov, ki jih uporablja Evropska unija. Tisto, kar je bistvenega pomena, pa so projekti z področja energetike. V mislih imam zlasti projekt Nabuko. S pomočjo tega projekta bomo lahko diverzificirali energetske vire Evropske unije, zato bi morali ta projekt še dodatno pospešiti. Za projekt smo namenili tudi proračunska sredstva in upam, da bomo s projektom nadaljevali. Severni koridor oziroma severni tok je tudi zelo pomemben pri diverzifikaciji energetskih virov, ki jih Evropska unija uporablja. Povrh vsega pa bi rada omenila še nekaj in sicer projekt Agri in projekt Peop. Ta dva projekta nam bosta v veliko pomoč pri vzpostavljanju energetske infrastrukture, s pomočjo katere bomo lahko energetske vere z področja Kaspijskega morja prepeljali v Evropsko unijo. Še par besed o raziskavah. Vsi se dobro zavedamo, da bomo v obdobju 2009-2011 v okviru sedmega okvirnega programa izpeljali projekt, katerega namen je razširitev raziskovalne infrastrukture, ki že obstaja na področju Črnega morja. 19 raziskovalnih inštitutov iz šestih držav iz Črnomorske regije sodeluje pri tem. Naj podarim še to, da je Evropska komisija ravno kar objavila, da bo mreža Giant razširjena tudi na področje Črnega morja, kar pomeni, da bodo države iz te regije lahko sodelovale v znanstveni skupnosti, da bodo njen del. Meni se zdijo ti projekti izjemnega pomena, Prva izmenjava mnen naj bi potekala že danes o tej tematiki, vendar, kot sem že prej povedala, na voljo ste mi dali tri minute, kar ni dovolj za obravnavo te tematike, vendar bi lahko morda po glasovanju dali besedo kolegicam in kolegom. Črnomorska regija je zelo pomembna za gospodarski in socialni razvoj Evropske unije. Regija je pomembna zaradi ključnih sektorjev, ki jih tam najdemo energetski sektor, prometni sektor, raziskovalni sektor, gospodarski in socialni razvoj. To so vsa področja, na katera bi lahko ta regija vplivala. Zato se moramo resno pogovoriti. Resnično lepa hvala za ta uvod in eh, sedaj dajem besedo še gospodu Odijo, da se je prijavil k besedi. Izvolite. Zelo na kratko. Rad bi samo pozdravil delo, ki ga je upravila kolegica Tikau. Že od samega začetka je Evropska komisija pokazala, da je zelo ambiciozna na tem področju. Leta 2007 smo zahvaljujoč pristopu Romuniji in Bolgariji je vendarle dobili neko pogled v to področje. Vendar besedija sinergija ne pomeni nič. Zato mora Evropski parlament prisiliti Evropsko komisijo, da izrazi še več ambicioznosti in pripravljenosti za to področje. Hvala. Še kdo? Ne. Hvala lepa za možnost koncentracije. Sedaj bo imel Afet uh, javno predstavitev, potem bomo mi razmislili o tem, ali jo mi tudi potrebujemo v septembra, tako da to je sedaj začetek razprave, ki jo bomo nadaljevali in hvala lepa za to. S tem pa prehajam na naslednjo točko na dnevnem redu. Gospa Tika, oprostite, nisem vas videl, da ste še enkrat zaprosili za besedo. Izvolite. Uh, da, domnule, prešedinte, vral sem. Hvala lepa, gospod predsednik. Rada bi se samo zahvalila gospodu Odiju za podano pripombo. Res je sedaj pravi trenutek za to, da damo tej regiji večji pomen, da ji omogočimo, da odigra večjo ulogo. Septembra se bomo v odboru ITRE še o tem pogovarjali in res z veseljem pričakujem tudi pripombe ostalih kolegov iz tega odbora. Dejansko gre tu za zelo pomembno temo, kajti Črnomorska regija bo znatno prispevala tudi gospodarskemu in socialnemu razvoju Evropske unije, tudi k stabilnosti v tej regiji. Hvala. Kolega Klund, zdaj bomo, oziroma kolegice in kolegi, zdaj bomo začeli glasovati. Sicer nimamo časa, ampak vseeno si bom vzel še minuto časa za eno pripombo, če ste lahko nekoliko pozorni. Kolegice in kolegi. Znova bi rad med nami pozdravil prijateljico, ki je nekaj časa ni bilo z nami, ker je bila bolna. In resnično sem vesel, da je z nami, gospa Jordan Cizel. Veseli smo, da ste z nami tukaj in da ste tako dobre volje. Iskreno dobrodošli. Med nami je veliko nas takih, ki smo veliko govorili o vas, zelo smo vas pogrešali in res je lepo, da vas znova vidimo tukaj. Ja, to je že treba jasno in glasno povedati. Tako, sedaj pa bomo prišli na glasovanje. Najpomembnejše je bilo opravljeno. Skratka, najprej bomo glasovali o proračunu gospe Hercog. To je zelo zapleten dokument. Upam, da bomo to dobro izpeljali. Najprej pogledamo, če imamo vsi glasovalne kartončke abstimmungskarten haben sie mit? Imate vsi glasovalne kartončke? Čemo preskusiti? Skratka, ali ste v redu, ali se strinjate najprej s tem, da začnemo z delom, glasujemo ali bi raje še ostali na počitnicah? Kdo je za? Konec glasovanja. Preveč članov imamo. Preveč Evropske ljudske stranke, predstavnikov Evropske ljudske stranke, ki so glasovali za dopust. Ja, ja. Štiri pri Evropske ljudske stranke, en pri zelenih, en pri EFD in potem pri, pri samostojnih tudi en preveč. Dobro, začeli bomo. Prvo glasovanje. Številke pri proračunu, če dovolite, bom imenoval le tako, da bom imenoval le zadnji dve številki, skratka 61.00.61.1 in tako naprej. Skratka, najprej predlog spremembe, nič nič z ustnim predlogom spremembe. Kje, kdo glasuje za? Proti? Kdo se vzdrži? Nič ena. Kdo za? Proti? Kdo se zdrži? Konec glasovanja. Nič dva. Za, proti, zdržani, sprejeto. Nič tri. Za, proti, zdržani, sprejeto. Nič štiri. Za, proti, zdržani, sprejeto nič pet za, proti, vzdržani, sprejeto. Nič šest za, ja, proti, vzdržani, sprejeto. Nič sedem za, proti, vzdržani, sprejeto. Nič osem za, proti, vzdržani, sprejeto nič osem ne. Dann kompromis, eins. kompromis ena za, proti, vzdržani, tudi sprejeto. Potem 68-10 za, proti, vzdržani, sprejeto. 61-9 za, proti, vzdržani.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 vzdržani, sprejeto 15 za, proti, vzdržani, sprejeto 61-72 za, proti, vzdržani, zavrnjen. S tem je ne. O 61-16 moramo kljub samo glasovati za proti, vzdržani, sprejeto. 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. 61, 73 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 61, 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. 19 za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. 61-20 in 61-15 sta identična za, proti, vzdržani sprejeto. 61-21 in 61-68-16 sta identična za, proti, vzdržani sprejeto. Spet identična 61-22 in 68-17 za, proti, vzdržani sprejeto. 61-23. 61, 23 in 68, 18, identična za, proti, vzdržani sprejeto. 61, 81 za, proti, vzdržani sprejeto. 25 za, proti, vzdržani sprejeto. Prehajamo na 24 in 68, 19, ki sta identična za, proti, vzdržani sprejeto tudi sprejet. Spet identična, 61, 26 in 68, 20 za, proti, vzdržani, sprejeto. 61, 27 in 68, 21 za, proti, vzdržani, sprejeto. 28 in 22 za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem imamo 29 in 23, ki sta identična za, proti, vzdržani, sprejeto. Identična spet 61, 30 in 68, 24 za, proti, vzdržani, tudi sprejeto. 61, 31 in 68, 25 za, proti, vzdržani, sprejeto. 61, 32 in 68, 26 za, proti, vzdržani sprejeto. 61, 33 in 68, 27 za, proti, vzdržani sprejeto. Neverjetno. 61, 34 in 68, 28 za, proti, vzdržani sprejeto lahko glasujem v svežnju, lahko v celotni strani sedaj glasujemo skupaj. Skratka, če to stran sedaj vzamemo od 61.35 do 61.38, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Ali gre to na naslednji strani tudi? 6840 do 6837 gre tudi ta svežen, potem glasujemo za, proti, vzdržani sprejeto. Sedaj 6813 številka 1 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 6813 številka 2 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Zavrnjen. Vprašanje lahko, ne, tukaj tudi ne moramo svežno. 61-44 za, proti, vzdržani sprejeto. 61-74 za, proti, vzdržani sprejeto. 61-75 za, proti, zavrnjen. 61-45 za, proti, vzdržani, sprejeto. 61-46 za, proti, vzdržani, sprejeto. Ali lahko naslednjih nekaj do konca naslednje strani vzamemo v svežnju? Skratka, od 61-47 do 68-41. do, do 68, 43, prav. Skratka, kdo glasuje za, proti, vzdržani, sprejeto. Vsi so bili identični, sedaj pa 61, 53 za, proti, vzdržani, sprejeto. 61, 54 za, proti, vzdržani, sprejeto. 55 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, sprejeto. 44 za, proti, vzdržani, sprejeto. 68, 14 za, proti, vzdržani, zavrnen. 61, 76 za, proti, vzdržani, zavrnen. 61, 78 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. Ali lahko spet nekaj jih vzamemo skupaj, 61.56 do 61.59 gre, skratka v svežnju, za te štiri predloge, proti, vzdržani, sprejeto. 61.77 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 61, 60 za, proti, vzdržani, sprejeto. 61, 61 za, proti, vzdržani, sprejeto. 68, 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. 61, 62 za, proti, sprejeto. 61-82 z ustnim predlogom za. Ne, gospod Butikofer, izvolite. Gospod predsednik, te ustni spremembi nasprotujem po mojem mnenju, gre to, kar želi doseči in kar je predlog tega ustnega predloga, je že pokrito s sklepom, ki smo ga že sprejeli pri številki nič 8, nič 5, nič 1. To je bilo od gospe Hercog, šlo je za 61.25 za ta predlog spremembe in s tem mislim, da je to vsebinsko že pokrito, zato nasprotujem tej ustni spremembi. Also, Dobro, to jemljem na znanje. Torej, gospod Butikofer je, nas, je proti tej ustni eh, spremembi, zato v njej ne moremo glasovati. Nobenega drugega pomisleka? Prav. To pomeni, da moramo glasovati o izvornem predlogu spremembo 6182, brez ustnega predloga spremembe. Kdo je za? Hvala, proti. Vzdržani, sprejeto. 63 za, proti. Vzdržani, sprejeto. 64 za, proti. Vzdržani, sprejeto. 65 za, proti. Vzdržani, sprejeto. Kompromis 2 za proti, vzdržani, sprejeto. 61, 66 za, proti, vzdržani, sprejeto. 61, 70 za, za, kdo je za, mhm, proti, vzdržani, sprejeto. Potem identična 61, 67 in 68, 45 do je za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, sprejeto. 61, 68 za, pre, vzdrž, proti in sprejeto. Hvala lepa. Potem ni končnega glasovanja, prehajamo na naslednjo. Najlepša hvala gospa Hercog, ki je žal trenutno ni med nami, vsem, ki ste sodelovali na tem. To je bilo težko delo. Sedaj pa prehajamo na poročilo gospe van Bremt. Glasovali bomo torej najprej o predlogu spremembe 24 z ustnim predlogom spremembe. Kdo je za? Sem se zmotil? Oh, Hvala. Oprostite, začnemo pri točki 4. Zmotil sem se. Namreč nam, najprej predlog spremembe 4 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 23. Ne. 5. Za. Proti. Zdržani sprejeto. 23 za. Ta odpade. Se upravičujem, odpa eh, je brezpredmeten. Sedaj prehajamo na 24 za ustnim predlogom spremembe za. Proti. Vzdržani sprejeto. 25 za. Proti. Vzdržani zavrnjen. 6 za proti, vzdržani, sprejet, 26 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 27 v podeljih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejet, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjen, 28 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis številka 3 za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani, sprejeto. 38 podelih prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjen. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprejet. 43 za, proti, vzdržani. Lahko še enkrat vprašamo. 43 za. Proti. Bomo preverili elektronsko. Torej številka 43. Glasujemo. E Tri preveč pri Ljubske ljudske strake, en pri zelenih, dva pri tako mi pravi ta naprava, torej mi laže. Ni mogoče, potem nekdo drug glasuje v imenu zelenih, to bi šele bil kriminal. Še vedno imam enega. Sicer sem uh, hvaležen za vse, ki me podpirajo, ampak uh, nas ni preveč. Delila se jih bova, gospod Lange. Gospod Langen, prosim, umaknite to pripombo še vedno imam enega preveč pri e LPS, en pri zreni, dva pri e FD in en pri neodvisnih. En zelen preveč, dva e FD in še en neodvisen. Mislim, resnično sem vesel, da imamo nekaj kolegov, ki se je pridružilo našim vrstam.

ne moramo sedaj iskati, kdo je kdo. Tukaj imam pač računalnik, ki se sicer lahko moti, ampak pravi, da je eden zelen preveč, dva FD in preveč in tudi eden neodvisni preveč. Skratka, ali to rešimo zdaj ali pa bomo še jutri tukaj. Pa glasujmo še enkrat, mogoče se je napravca zmotla skratka, postavimo vse na nič, še enkrat glasujemo in sedaj. Glasujemo. Problem je pa sedaj reš. Ne. Še vedno je enak problem. Sedaj imamo 54 proti 53, skratka, zelo tesen rezultat je. Ali bomo šteli z roke? sekretarjat bo štev. Dvig roke vse, naprave izklopimo. Prosim, roke gor, kdo je za. Najprej, kdo je za. Kdo je za točko 43? Danke, Hvala, kdo je proti? 24, kdo se zdrži? Nihče, to je že dober. 22 za, 24 proti, zavrnjen. Upam, da to vse drži, ampak pravilno smo prešteli, zahvaljujem se vsem. Prehajamo na kompromis 5, za, proti, zdržani, sprejeto. Prehajamo na 45 za se pravi čujem. 45 z ustnim predlogom spremembe, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 46 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 6 za, proti, zdržani, sprejeto. 51 za, proti, zdržani, sprejeto zdržani, sprejeto kompromis 7 za, proti, zdržani, sprejeto kompromis 8 za, proti, zdržani, sprejeto. 53, spet nov ustni amandma gospe Ek za, sicer ga imate pisnega, ampak kdo ga bo predstavil? Gospa von Brent, izvolite, predstavite. Prebrala ga bom, kajti vsi, eh, vsi pročevalci v senci poznajo ta predlog spremembe, ampak se razlikuje od tega, ki ga imate na glasovalnem seznamu in piše, ko se ta obrat postavlja, je treba dato med projektom in, in končnim odločitvijo, ne sme presegati 4 do 6 mesecev, odvisno od projekta ki, oziroma predloga, ki ga je, smo posredovali končnemu upravičencu. Hvala. Torej, 53 v novi obliki, kdo je za? Proti? Zdržani, sprejeto. Hvala. 54 ustni predlog spremembe. Kako bomo sedaj v tem glasovali? Oral amendment. Ustni predlog spremembe. 54 za. Proti? Kdo se zdrži? Sprejeto. 55. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeto. 57. Za? Proti? Vzdržani sprejeto. 56. Odpade oziroma je brezpredmeten. 8. Odbora budžet. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeto. Sedaj prehajamo na vodne izjave. 3. Za? 8 za, proti, vzdržanje sprejeto in kompromis 1 pre, za, se opravičujem, 1, odbor za proračun, kdo je za, proti, vzdržanje sprejeto, sedaj kompromis 1 za, proti, vzdržanje sprejeto, številka 2, odbor za proračun za, proti, vzdržanje zavrnjen, 1 za, proti, proti, vzdržani, sprejeto, 11 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 12 za, proti, vzdržani, zavrnjen in 13 za, proti, vzdržani, sprejet. 14 z ustnim predlogom, spremembe za, proti, vzdržani, zavrnjen vzdržani, sprejeto. Tri za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis dva za, proti, vzdržani, sprejeto. 16 in 18 v svežnju za, proti, vzdržani, sprejeto. 19 in 18 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 20 za, proti, vzdržani, zavrnjen. In s tem prihajamo na končno glasovanje. Glasovali bomo elektronsko. Glasujemo. Abstimmung ist eröffnet. Konec glasovanja. 49 za, 4 zdržani, eden nima kartice, torej 50 za, 4 proti in torej zelo jasno je poročilo sprejeto. Zahvaljujem se vsem, gospe Van Brent in tudi vsem, ki so delali na tem poročilu in s tem smo zaključili tudi to, 100 točko na dnevnem redu. Sedaj prehajamo na točko 9 glede na spremenjen dnevni red. Najprej bomo govorili o industrijski politiki in besedo ima gospod Lange in sicer samo on. Prosim, če tiho zapustite dvorano. Izvolite. Hvala, gospod predsednik. Liebe Kolleginnen, Drag dragi kolegi in kolegice, kolegice in kolegi. Skratka, prišel je čas, da oblikujemo novo trajnostno industrijsko politiko in mislim, da bi nas morali tukaj voditi dve načeli. Kot prvo mislim, da je pomembno, da povemo, kako pomembna je industrija za dodano vrednost v Evropski uniji. To je treba jasno izostriti in povedati. Imamo situacijo, kjer, kateri imamo tri četrtine izvoza, je odvisna od industrijskega blaga, 25 odstotkov bruto dodane vrednosti um, tudi doseže industrija, kljub temu pa pogosto slišimo mnenja, da je industrija nekaj starega, zastarelega, umazanega in mislim, da tukaj moramo zastaviti novo svežo industrijsko politiko in se zoprstaviti takšnim mnenjem. Če imamo procese obnavljanja v industriji, je to zlasti pomembno. Drugi vodilni motiv pa je ta, da moramo vsi prizadevati za to, da bi industrijska osnova v Evropski uniji ostala nedotaknjena in da bi tudi kakovostna delovna mesta v industriji ohranjali. Sedaj imamo tukaj 25 milijonov delavcev, ki v Evropi delajo v evropski industriji in zato je tako pomembno, da se tega dela lotimo zdaj in da dejansko oblikujemo novo industrijsko politiko in jo začnemo uvajati, kajti pred nami so novi izzivi, ki smo jim priča v zadnjih nekaj letih če samo jasno pojasnim, seveda smo pod večjim industracijskim in globalizacijskim pritiskom, kajti v, v novih državah se oblikujejo novi trgi in tja se premikajo tudi naložbe. Zato gre za to, da ostanemo, um, da industrija krepi svojo zmožnost inovacij, tako da bi ohranjala svojo konkurenčnost. Potem je treba govoriti tudi o strategiji stroškov. Namreč pri nas moramo biti v Evropi tehnološki voditelji, tako da bi še naprej lahko ohranili našo konkurenčnost. Vsekakor ne obstaja nobene, nobeno vprašanje. Obstajajo pomembna ekološka vprašanja, ekološki izzivov. Če želimo uh, omejiti uh, ogrevanje zemlje na dve stopinji, potem moramo industrijsko osnovo, industrijsko bazo obnoviti. Um, tudi vire je treba uporabljati bolj učinkovito, industrijska proizvodnja mora izpuščati manj CO2 emisij in seveda moramo doseči tudi to, da se oblikujejo nova industrijska področja, ki bodo kos zahtevam in ki bodo uh, proizvajala v skladu z novimi okoljskimi zahtevami. In potem tretji izziv pred nami je vprašanje demografskega razvoja. Kot veste, je že zdaj nek problem na delovnem trgu, usposobljeni delavci ponekod že manjkajo in če bomo se vsi skupaj začeli starati, bo ta problem postal še bolj izrazit. Spremenjena socialna struktura zahteva nove produktivne procese in nove izdelke in tudi tukaj vidimo, da je pred nami ogromen izziv. Skratka, lajt motiv, vodilno načelo sem povedal, tudi vemo, kakšne so naši izzivi in če imamo to pred očmi, kolegice in kolegi, moramo priti do nove opredelitve industrijske politike. Kot veste, je bila komisija najprej nagnjena pri, um, k temu znotraj EU eh, e 2020, da sproži paradno inicijativo in vsi čakamo, kaj nam bo 23. oktobra komisija predstavila v svojih predlogih, tako da bi na tej podlagi potem lahko skupaj pozicionirali to industrijo. Nova opredelitev industrijske politike seveda pomeni, da se bomo morali posloviti od neposredne intervencijske politike. Kaj? Zakaj? Seveda ne moremo nas gledati kot boljši industrijalci in da ne moremo vsekakor razumno um, delovati samo z intervencijsko politiko. Posloviti pa se moramo tudi od politike, ki govori le to, da bomo ustvarili okvirne pogoje, vse ostalo pa bo uredil trg sam. Zato sem v tem delovnem dokumentu skušal začrtati industrijsko politiko, ki ima horizontalno raven, kjer se oblikujejo Eh, okvirni pogoji, potem pa poleg tega eh, potrebujemo tudi posebne industrijske sektorje, ki si zaslužijo eh, posebno pozornost. Če si sedaj pogledamo horizontalno raven, potem gre tukaj seveda najprej za to, da razvijemo inovacijske verige. Pravkar smo govorili o raziskovalnem okvirnem programu, o tem, čemu je ta izpostavljen in mislim, da obstajajo še uh, pomembni vidiki, ki jih je treba eh, obdelati za to, da bi bila inovacijska veriga optimalna za industrijsko proizvodnjo v Evropi. Kot drugo gre seveda tudi za to, da izboljšamo učinkovito rabo virov. V zadnjih letih smo vedno znova doživljali, da je produktivnost dela se močno razvijala, vendar pa se je po drugi strani produktivnost virov v Evropski uniji um, ni tako močno razvijala, je zatem zaostajala. Zato, če hočemo biti vodilni na področju tehnologije, potem moramo se temu področju še posebej posvetiti. K temu seveda sodi tudi to, da moramo imeti razumne kazalnike in da bomo to znali tudi razumno meriti. Uh, in seveda je od podjetij zahtevano tudi to, da izboljšajo in da merijo lastno učinkovitost uporabe virov, da jo preverjajo in da jo optimirajo, optimizirajo. Kar zadeva vprašanje virov, seveda tukaj treba obravnavati tudi sorovine. V zadnjih tednih eh, je bilo to vprašanje, ki se je diskutiralo tudi v javnosti, namreč zunanja oskrba z surovinami, imamo močne konkurente. Um, imamo tudi visoko potrebo po zonanih surovinah in tukaj obstaja močna monopolizacija trgovine s surovinami. Potem imamo tudi tri uh, akterje, ki obravnavajo oziroma ki obladujejo 68 odstotkov trga. Skratka, oskrbo z viri je treba zagotoviti, seveda pa je treba zagotoviti, da bo do pogoj za dobavo teh virov prav tako pošteni. Pri tem pa moramo preučiti tudi to, kako, delu, kako ravnamo z viri, kako um, uporablja industrija te surovine, kajti mislim, da je treba tukaj uh, izboljšati recik, uh, reciklacijo. Um, recikliranje in tudi te vire, ki jih že imamo v Evropski uniji, je treba bolje reciklirati. Skratka, če govorimo o podatkovni bazi bioloških podatkov, tam mislim, da bi bila potrebna na evropski ravni, tako da bomo jasno vedeli, kje kakšni potencijali obstajajo. Vprašanje oskrbe z energijo je pomembno za industrijsko proizvodnjo z dveh vidikov. Kot prvič zaradi tega, ker je treba imeti dovolj energije na razpolago, seveda, po drugi pa je treba to energijo dati na razpolago na tak način, da bo to v skladu z podnebnimi zahtevami. In seveda potrebujemo tudi tukaj ustvarjanje novih delovnih mest industriji in mislim, da bi tukaj lahko storili nekaj več, kot smo doslej počeli. In še vprašanje spremljanje prestrukturiranja. Mislim, da je to vprašanje prav tako treba obravnavati. Jasno je, da vseh industrijskih industri struktur ne moremo ohraniti. Včasih imamo situacijo, da če nekaj odpade, potem hočemo se igrati gasilce. Mislim, da smo v takih primerjih prepozni naprimer, ko smo videli, kako se odvija uh, položaj premoga in jekla. Tukaj smo imeli 50 let uh, politiko prestrukturiranja, ki je bila zastavljena socialno in mislim, da bi morali to še utrditi tako, da ti procesi ne bi uh, da teh procesov ne bi le spremljali, ko je že prepozno, temveč da bi lahko dosegli tudi razumno prestrukturiranje in da bi spremljali uh, prehod delavcev starih delovnih mest na nova delovna mesta. In tukaj lahko si bolj pomagamo tudi strukturnimi skladi, kot smo to počeli doslej. Vprašanje usposobljenosti je prav tako zelo osrednjega, je osrednjega pomena na vseh ravneh, še posebej pa, ko govorimo o vis, o, usposobljenosti na visoki ravni. Tukaj moramo doseči večjo integracijo konceptov univerzitetnega izobraževanja in tradicionalnega usposabljanja. Seveda ne nočem reči, da potrebujemo proces Bolonja 2, ampak moramo tukaj vsekakor razviti večjo produktivnost. Torej, torej nekaj vidikov horizontalne ravni, poleg tega pa Imam še nekaj predlogov za sektorski pristop, za sektorske dejavnosti. Vse to je napisano v delovnem dokumentu. Imamo klasične sektorje, kot so avtomobilska industrija, ladjedelništvo, ja, jeklo. jeklo ampak tudi v no, novih sektorjih industrijske proizvodnje, ko imamo vetrno energijo, proizvodnjo vetrne energije, pa tudi tukaj potrebujemo sektorsko spremljanje in to pomeni, da to, kar smo doslej razvili z CARS 21, z eh, delovno skupino na visoki ravni, uh, to so dobri projekti za to, da bi to um, nekako sistematizirali, da bi dosegli neke zavezojoče cilje in da bi potem se tudi lotili preoblikovanja. Kolegice in kolegi, imate delovni dokument. Notri je 15 ključnih predlogov, po mojem mnenju, vesel bi bil, če bi lahko o tem dokumentu razpravljali. Na koncu pa le še en vidik, če smem. Mislim, da je lahko industrijska politika uspešna le, če bomo, jo, če bomo dosegli integracijo. Občutek imam, da to ne deluje vedno, niti v komisiji imamo digitalno evropsko perspektivo, pa na drugi strani pa imamo industrijsko politiko, perspektivo okoljske politike in v komisiji bi mogli dosegli boljšo integracijo vseh teh politik, ampak to vrstno integracijo je treba doseči tudi med evropsko politiko in politiko držav članic. Torej, ko govorimo o aktivaciji 173. člena. Sicer se skupaj nima smisla, da tukaj razvijamo dejavnosti. Najlepša hvala za pozornost in veselim se že vaših komentarjev in spodbud. Hvala lepa, gospod kolega. Samo opozoril bi to, da bomo ob 11. 20.30 tukaj imeli belgijska ministra. Dotlej imamo dve točki na dnevnem redu, to pomeni, da moramo ob 11. začeti z naslednjo točko. Eh, doslej pa že imam deset govornikov k tej točki eh, dnevnega reda. To pomeni, da prosim vseh, da ste kratko. Najprej dam besedo poročevalko senci, gospe Grostep. Merci beaucoup, monsieur... Hvala lepa, gospod predsednik. Z veliko pozornostjo sem prebrala ta delovni dokument, poročevalca. Ta nov pristop do industrije v Evropi se osredotoča na 15 ključnih točk. Nekaj me skrbi. Na koncu bomo morda imeli nek katalog pobožnih želja, ampak to morda ne bi bilo dobro. To je zelo pomembno poročilo in nujno je treba izoblikovati prave odgovore na krizo. Sama bi omenila več vsi, najprej evropske glavne panoge. Nujno je, da Evropa gotovi, katere so njene prednostne naloge in da se na to tudi potem osredotoči. Seveda je treba slediti širšim tehnološkim programom, ki zahtevajo prizadevanja na evropski ravni. Potrebujemo smernice za določene panoge, ki prinašajo visoko gospodarsko rast. Poročvalec je o tem tudi govoril. Gre tudi za pristop, ki ga moramo obrati, ali ne bo to sektorski ali horizontalni pristop. Mislim, da sta oba prava in pomembna. Prav tako je horizontalni pristop lahko pomemben za različne sektore. Še posebej pa se treba sorotočiti na posamezne najbolj uspešne sektore. Vsi naši partneri in tekmeci na svetovni ravni počnejo nekaj podobnega. Pri ameriški strategiji na področju inovacij, ki jo je sprejel predsednik Obama avgusta 2009, lahko rečem, da so tam zastavili sektorske prednostne naloge, še posebno pri čistih vozilih ali pa pri zdravstveni oskrbi. Ta sektorski pristop zahteva tudi financiranje, to je poročevalec podaril. PCRD. Sveda ne moremo kar takoj močno povečati proračunskih sredstev, treba je ugotoviti, koliko sredstev se namenja za posamezne vidike. Prav tako potrebujemo ustrezne finančne instrumente, treba uporabljati tudi tvegani kapital, zasebni kapital. Prav tako, morda je potrebno pri velikih projektih se tudi zadolžiti, tudi to je smiselno, prav tako potrebujemo tudi jamstva. Ko govorimo o inovacijah, Je treba biti pozoren tudi glede naslednjega. Ne smemo se osredotočiti samo na inovacijo v tradicionalni industriji. Sveda ima ta veliko težo. To je treba ohranjati, ampak treba iti še dlje. Inovacija lahko postane produktivnost samo, če imamo dobro industrijo in če imamo industrijo na evropskih tleh. Obe politiki se torej dopolnjujeta. Prav tako je inovacija pomembna za konkurenčnost evropskih podjetij. Potrebno je poskrbeti za to, da bo Evropa privlačna za druge svetovne akterje. Kako to zagotoviti, tako da ne bo prevelikega upravnega bremena, preveč birokracije za MSP-je, pogosto govorimo o tem, kako zmanjšati upravno breme. To vse skozi ponala, ampak eh, sedaj je konec deklarativnih izjav. Treba je postati bolj učinkovit. Prav tako. Inovacija ni samo tehnološke narave, gre za ustvarjalnost, dizajn, oblikovanje in številne druge netehnološke vidike. Kot je poročalec povedal, treba je spremljati tudi to, da zagotovimo usposobljenost na visoki ravni. To je treba podpirati. Pa še tole za konec. Izboljšanje konkurenčnosti evropske industrije, kako tako, da izboljšamo delovanje notrega trga in spodbimo prostovoljno delovanje svobodna, neizkrivljena konkurenca v Evropi je zelo pomembna. Ne smemo postavljati pod vprašaj eh, pravil, ki že veljajo, ampak treba pa se tudi vprašati, kaj počne naši svetovni tekmeci. Tisto, kar počne Evropska unija, mora vplivati tudi po celotnem svetu. Mi v Evropski uniji nismo edino območje, ki nadzoruje državne pomoči. v nekaterih državah imajo drugačne politike. Če želimo preprečiti to, da bodo podjetja odšla drugam, potem je treba pogledati, kaj počnejo v drugih državah in potem lahko rečemo, tudi mi bi lahko šli po tej poti. Če Evropska unija ne bo zmanjšala ovir za nekatere trge, ne bo uspešna. Včasih je potrebno tudi sprejeti recipročne ukrepe tudi glede okolja. Pri Evropski uniji gre tudi za znanje, sposobnost nekaj narediti. Torej, made in Europe, narejeno v Evropi. Treba je izvažati to kakovost proizvodne, nujno je to treba prodati drugim po svetu. Če se Evropska unija ne bo znala prodati, kar sicer zna storiti. Potem, gledajte, drugi bodo to znali morda storiti bolje in bodo tako boljši od Evropske unije na tem področju. Poročevalce govorijo tudi o dostopu do surovin. To je zelo pomembno vprašanje. Komisija je zasnovala um, seznam 14 pomembnih surovin. Poraba teh se bo potrujila v naslednjih 20 letih. Zakaj predvsem zaradi razvoja zelenih tehnologij? Te surovine ponavadi najdemo v le nekaterih državah Kitajska, Brazilija, Demokratična republika Kongo in drugih državah. Te države omejujejo svoj izvoz teh surovin. Treba je voditi aktivno diplomacijo, zato da se borimo proti tem omejitvam, treba spoštovati pravila o svetovne trgovinske organizacije. Prav tako je treba še ukrepiti našo politiko povečevanja dodane vrednosti. Na tak način lahko nekako ravnotežimo naše pomankanje virov. Pa še tole za konec, zelo na kratko, gospod predsednik. Seveda je treba poštevati tudi okoljske pomisleke, ki jih imamo. Treba je poštevati zeleno tehnologijo. Okoljski vidik je treba vključiti v našo splošno politiko, obenem pa je treba poskrbeti za to, da bo to vzdržno, da bo to lahko evropska industrija tudi prenesla. Hvala. Gospod Čačemarkakis, hvala lepa, gospod predsednik. Rad bi povedal to, da je gospe Grostet kar fino govoriti o industrijske politike. Nje je laže kot poročevalcev Lange, kajti v Franciji že več let zelo jasno in uh, akcentuirano govorijo o industrijski politiki, medtem ko v drugih državah, kot so Združeno kraljestvo in v Nemčiji, to ni bilo tako lahko. Aktualna finančna kriza pa je vendarle prispevala k temu, kot je rekel gospod Lange, da ne govorimo le o, o tako imenovani umazani uh, industriji, temveč da lahko iz nje naredimo uh, lokomotivo Evrope. In zato sem tako vesel, da govorimo danes o industrijski politiki. Uh, poročevalca želim podpreti in ta je omenil, da potrebujemo trajnostni nadaljni razvoj industrijske baze, potrebujemo tudi novo strukturiranje finančnega trga, da bo podporo in nadaljne razvijal to industrijsko bazo in inovacije so ključnega vidika. Seveda pa eh, so določene stvari, ki so bolj kritično v vašem poročilu, gospod Lange. Ne smemo biti tukaj protekcionistični. Konkurent, z vidika tehničnega vidika konkurence lahko stvari, se lotimo, imamo določene dobre produkte. Eh, pri eh, avstrijski eh, avtomobilski industriji imamo 80-stotni svetovni delež in tukaj moramo poskrbeti za to, da nam bodo tržne moči pokazale pot do najboljše industrijske politike. Kajti tukaj imamo določene stvari, ki so zelo egzaktne leta. 48 moramo zmanjšati emisije za 20 odstotkov in tako naprej. Skrat, to vrstni egzaktni cilji nam niso vedno uprit, ampak vedeti moramo, kaj dopuščajo tudi tržne sile. Gospa Grostet je omenila, da spodbujanje raziskav predstavlja bistveni element, ampak inovacije morajo biti vedno v središču, ampak prodajamo lahko le tisto, kar je inovativno. Skratka, v okviru priprav okvirnega programa 8 se moramo veliko pogovarjati tudi o inovacijah. Potem trajnostna, uh, prava, tukaj po moje smo vsi na vaši strani, ta mora biti ena od konstant za podobno, za prihodno industrijsko politiko, ampak to seveda pomeni tudi več očinkovitosti, to pomeni, da je treba uporabljati tudi več visoke tehnologije in boljšo izrabo industrijskih virov. To pomeni, da je industrijski pristop tukaj tisti, ki uh, mora poskrbeti, da bodo produkti tudi inovativni. Uh, In gospod Lange, tukaj moramo paziti, kakšna bo naša kampanja, kajti mi imamo neko določeno verodostojnost glede podnebnih sprememb in tako naprej. In tukaj ni treba, da. Uh, določamo nove cilje in norme že z našim pristopom, že z našo vredostojnostjo, lahko tukaj eh, dosežemo neke eh, spremembe. Seveda tukaj moramo majhna podjetja tudi imeti pred očmi, kajti ta um, so posebej pod pritiskom, viso, pod pritiskom visoke, visokih eh, birokratskih bremen in poskrbeti moramo, da bodo ta manjša. V celoti se strinjam z gospa z gospod Grostetko govorim o narejeno v. In mi smo eno od večjih področji, ki nima neke inicijative made in, torej narejeno v Američani, te, to imajo, tudi Japonci imajo, Kitajci imajo, vsi ti izdelki imajo navedbo, ki je bil izdelek um, narejen in naša politika tukaj je napačna. Zato se močno zauzemam za made in. Potem moramo tudi uh, se zauzemati za naše paradne proizvode. Uh, Eh, industri, evropska industrija lahko prepriča le s tem. Naprimer, če imamo Airbus. Z Airbusom nam je uspelo doseči neko um, preponav, prepoznavnost in konkurenčnost tudi na globalni ravni. In tukaj smo uspeli prevzeti tudi vodilno vlogo. Našim državljanom pa moramo vse to tudi komunicirati in kot politiki moramo torej stopiti v dialog z našimi državljani in pripričan sem, da nam bo to uspelo. Hvala. Hvala. Sedaj pa gospod Bütikofer. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej bi rekel, da ta dokument gospoda Langeja predstavlja zelo dobro podlago za razpravo. V njem omenja številne vidike in mislim, da je to tudi potrebno in pravilno. Industrijsko politiko če jo jemljamo tako resno, kot to zahteva od nas gospod, gospod Lange, ne moremo uspešno razvijati, če bo naš fokus preozek, kajti obstaja cela vrsta pomembnih družbenih okvirnih pogojev, ki vplivajo na to, ali bo industrijska politika resnično prejela. Tako torej razumem vaš pristop in tako tudi vi se skušate lotiti tega področja. Želim si, da bi v tej razpravi razvili neko vodilno sliko, light build ali pa vizijo um, prihodnosti evropske industrije. Mislim pa tudi, da to ni nekaj nepotrebnega, kajti to bo prispevalo k temu, da bo se cela družba trudila potem izvajati to industrijo. Nisem prepričan, ali sem vas pravilno slišal, gospa Grostet, ampak v vsakem primeru si sam ne želim industrijske politike Evropske unije, ki bi pomenile, da mi gledamo, kaj počnejo drugi in da potem sledimo temu in to kopiramo. Ali pa, da če rečemo, aha, eni počnejo to, pa, uh, mi pa sedaj ne smemo otirati druge poti. Jaz bi bil ponosen na to, če bi evropska industrijska politika bila taka, ki ne kopira le drugih, temveč ki bi sama utirala nove, uh, novo gaz. Še ena stvar, kjer nisem povsem prepričan, gospod Langen, uh, da nisem prepričan ali uh, tuliva v isti rok. Namreč eno je vprašanje odnosa evropske industrijske politike do globalne pozicioniranosti industrije. Evropska industrija že je že v veliki meri globalna več, velikost uh, investicij. Um, večina investicij se sedaj steka na Kitajsko, naprimer, in ta podjetja se še vedno vidijo kot evropska podjetja, hkrati pa tudi kot globalna podjetja. In mislim, da imajo s tem neke vrste dvojni status, dvojno identiteto in v evropskem kontekstu moramo to nekoliko bolj jasno tematizirati. Druga stvar, kar zadeva vprašanja koherentne in jasne industrijske politike, kot je že omenil gospod Čači Markatis, obstajajo tukaj različne nacionalne tradicije. Nisem posem gotov, da bomo z enim velikim skokom lahko dosegli takšno industrijsko politiko, ki bo vse ostalo postila ob strani oziroma ki bo vse ostalo postila v zgodovini. Zato se zauzemam za to, da bi se osredotočili na nekaj centralnih točk in jih potem natančneje obravnavali. Kajti teza, da bodo tržne sile poskrbele za to, da se bo uveljavila najboljša tehnologija, ta mislim, da ta teza je nekoliko preveč naivna. Naprimer, eh, določene tehnologije so se uveljavile na trgu le zato, ker so bile deležne številnih subvencij. Tako da mislim, da tukaj ne smemo um, zanikati realite, realnosti. Pri temi inovacij podpiram kot tudi gospa Grosteč širok pristop k inovacijam in meni bi bilo dobro oziroma zdelo bi se mi dobro, če bi podprli koncept, ki ga je že razvila Evropska komisija. Namreč uh, Um, inovacije, ki se osredotočajo na ljudi in potem ne smemo pozabiti na določena vprašanja ocenjevanja tehnologij. Prav tako pomembna je učinkovita raba virov, ki bi jo meril v proizvodih in ne v podjetjih. Ne bi želel komentirati vsega, ampak ko gre za vprašanje surovin in je zelo pomembno, da se, da se borimo za preglednost trgov. Francija je že sprožila to vrstno inicijativo pri železni rudi, da se z njo ne more več špekulirati. Mislim, da je to eden od bistvenih uh, tem, da je to eno od bistvenih tem evropske politike. V preteklosti smo deloma imeli takšno industrijsko politiko, s katero smo potem uh, izvajali tudi trgovinsko politiko. Skratka, pravzaprav je bila trgovinska politika nekaj, kar je vplivalo na zasnovo industrijske politike in ta pristop je bil napačen. Potem pa še pri usposabljanju, to se mi zdi zelo pomembno in bilo bi pametno, da se obravnava mlade, ki, pri katerih je brezposelnost tako visoka, kot še ni bila, potem tudi vprašanje starejših v demografskem razvoju in potem tudi položaj inženirjev. Tudi to je treba obravnavati. V Rostoku imamo novo podjetje, novo tovarno, podjetje Zuzlon. Skratka, proizvajajo vetrnice glavni predstavnik uprave je rekel, da se bodo um, ustalili v Nemčiji, ker izlasti cenijo izobraževanje nemških inženirjev. Ampak sedaj pravzaprav vidimo, da moramo uvaja, uvažati indijske inženirje, da bi pokrili te potrebe. Zato je vprašanje usposabljanja in izobraževanja um, inženirjev izjemno pomembno. Najlepša hvala. Pravzaprav bi sedaj morali eh, končati z razpravo na to temo, če bi želeli še obravnavati točko 10. Imamo pa še 10 poslancev, ki bi želeli spregovoriti. Kaj naj storim? To je vprašanje za vas. Skratka, najprej bi vas prosil, ali bi kdo želel omakniti svojo besedo ali pa če bi kdo govoril le minuto in pol. Kaj ti v sedaj šestih, sedmih minutah ne bomo mogli vsega obravnavati. Tudi kolegica um, mora imeti še možnost, da predstavi drugo poročilo. In žal mi je, ampak uh, 11.30 imamo goste. In pet, lahko sicer čakajo pet minut, ne morejo pa počakati pol ure, da mi končamo z našimi razpravami. Tako da lahko bodi si sedaj preložimo razpravo na popovdne ali pa da se kdo umakne iz razprave imam kratek predlog. Najprej naj spregovorijo poročevalci v senci. So že vsi spregovorili? Mislim, da ja. Guje še mislim, da niso dobili besede. Vsi poročevalci v senci, mi je bilo rečeno, so dobili besedo. Tako, ta pristop je pravi. President. Gospod predsednik, bom poslal svoje pripombe v pisni obliki po elektronski pošti vsem poslancem. Ampak, gledajte, nasplošno ne moremo tako delati. Nekateri govorijo 10 minut, nekateri pa potem sploh ne morejo govoriti. Vsaka skupina bi morala imeti čas za govor, ampak tretji sedaj guje ne more govoriti. Že tretji zapored. Treba je bolje zasnovati naš program. Um, kot rečeno, vse vam poslal v pisni obliki po e-pošti. Ne, pozor, prav imate najprej ima besedo vsaka politična skupina. To imate prav, to kot prvo, to bomo še storili, potem pa bomo videli, kako naprej. Se razstrinjamo? Pomagajte mi, prosim. Skratka, preskočil bom tiste politične skupine, ki so že imele besedo. Sedaj ima prvi besedo gospod Henon. Prosim, izvolite, kajti vaša politična skupina še ni dobila časa in besede. Izvolite. Prosim.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 naprimer zelo resno, pa se pogovarjamo o industriji in pa zeleni politiki, ničesar pa o socialni politiki in pa industriji. Deindustrializacija Evrope je povezana s tem, da se tudi zmanjšuje število delovnih mest in pa zmanjšuje masa plač. Zakaj? Zato, ker delodajalci želijo pridobiti čim večje dobičke in pa čim večje dividende. To je dezindustrializacija Evrope, ampak na račun znanja. Naprimer, en primer, neko podjetje za filtre v jedrski industriji se ravno kar zaprlo, zato ker so američani kupili to podjetje, zaplenili so um, njihov patent in si prilastili to podjetje. Res Vsi si želijo le dobička. Potrebujemo predvsem naslednjo industrijsko politiko, pogum za to, da premagamo moč finančnega sveta. Predvsem moramo poskrbeti za industrijo, ki bo ustrezala potrebam naših ljudi. Da, da politiki, skupni evropski industrijski politiki, ki bo poštevali potrebe ljudi, da industrijski politiki, ki bo poštevala okolje, eh, potrebe po surovinah da industrijske politike, ki bo upoštevala potrebo po razvoju vseh naših eh, območij, da skupni industrijski politiki, ki bo spoštovala pravice delavcev in socialne pravice, ki bodo dostone svoga mena, da industrijski politiki, ki jo bomo finančno podpirali v državah in v Evropski uniji. Ampak kaj pa je problem? To je v nasprotju z interesi trga in predvsem v nasprotju z Evropsko unijo zgradnjo Evrope in potem bi v bistvu morali spremeniti ustavo oziroma gradnjo Evrope. Ja, Hvala. Naš odbor ITRE bi moral o tem več razpravljati, namreč več moramo govoriti o tem, kako bi lahko strateško podprli industrijsko politiko in gospodarska kriza je pokazala, da boniteta in likvidnost podjetij predstavljata resničen težav, resničen izziv in pri sanaciji finančnega položaja seveda znova največje breme nosi industrija. Zato je pritisk na plače in ustrezno tudi na dopičke še toliko večji. In to se bo še nadaljevalo. Zato bi se zahvalil pri kolegu Lange, kajti on omenja tudi ta, to enako obravnavo pri obdavčitvi. In v globalnem kontekstu, če si pogledamo, kako podjetja in delavci, kako so obdavčeni v Indiji ali pa na kitajskem in kako so obdavčena naša podjetja in naši delavci, potem na trajni rok, na dolgi rok ne bomo konkurenčni. Zato je pomembno, da razmislimo tudi vidike obdavčitve davčevanja in ne, da uh, se gleda samo na končnega uporabnika, kajti v tem primeru bi bili vsi proizvodi enako obdavčeni po vsem svetu. Eh, skratka, tako bi bili znova konkurenčni, če bi davke pobirali pri končnih uporabnikih, ne pa pri podjetjih in delavcih. Hvala lepa. Predsednik, ni veliko časa zato bi predvsem podala naslednje politično sporočilo. Glede na odlično delo kolegov. Sedaj smo na zgodovinski prelomnici, kajti izraza industrijska politika prej v komisiji sploh niso uporabljali. Strategija 2020 ni ravno priljubljena med Evropejci prav tako načrt, ki so ga zasnovali, ne obeta ravno veliko. Sedaj je treba predvsem poskrbeti za več delovnih mest, to je ključno. Prav tako potrebujemo vse vsehajočo politiko. Ne moremo misliti samo na nekatere panoge, nekatere sektore. Ne gre za vse panoge, za vsa področja. Predvsem bi omenila notranji trg, konkurenco. Ravno tukaj potrebujemo koordinacijo strani komisije, če želimo tudi koordinacijo med državami članicami, prav tako na strani, kateri so ključni sektori. Če želimo dobro strategijo, potem je treba predvsem misliti na sektore, ki se spreminjajo, naprimer avtomobilski sektor, potem sektor zdravil, ki ima težave zaradi patentov, potem so tukaj še drugi sektori, na kateri je treba biti še posebno pozoren, naprimer promet, železniški promet, potem zelene tehnologije, prav tako digitalni sektor in pa telekomunikacijski sektor. To je nekaj ključnih sektorov, ki mora razbuditi razpravo o tem, kaj storiti na srednji rok. ne smemo preveč spreminjati proračuna, ampak treba pa je zagotoviti zadosti sredstev za to, da bodo evropska podjetja imela denar za to, da razvijo svoje patente, svoje znanje, konkurenčnost in pa uspešnost. Ta kriza je pokazala predvsem naslednje. Sanacija finančnega sektora ni dovolj. Treba je prodajati proizvode. Potem pa vidimo druge um, države, konkurente, ki zapirajo svoje trge. Mi po drugi strani pa očitno ne moremo izkoristiti svoje konkurenčnosti. Če bomo delali tako, bomo predvsej naivni. Treba se bolj osredotočiti na ureditev znotraj Evropske unije, treba se bolj osredotočiti na podjetja, na delavce in um, bolj moramo pomagati evropskim državljanom. Hvala. In glede na to, koliko je ura, je sedaj razprava zaključena, lahko me vsi kritizirate, ampak stvari ne morem spremeniti. Sedaj imamo na voljo le še 20 minut. Kolegica je že bila tako ali tako pripravljena spremeniti dnevni red, sedaj pa mislim, da je prav, da damo 20 minut uh, časa tudi na voljo za naslednjo točko na dnevnem redu. Prav žal mi je, ampak nekateri kolegi in kolegice morate morda stvari še uh, obravnavati s koordinatorji, kako bi stvari lahko uh, zasnovali drugače. Tako, Naslednja poročevalka je gospa Kolarska Bobinska, ki je poročevalka na naslednji točki. Potem imamo torej 20 minut časa in resnično vas prosim, da se tega časa držite. E, e, Vražam pevne zanjepokojenje. Hvala lepa. Gospod predsednik, zaskrbljena sem, moram reči. Včeraj sem dobila telefonski klic. Sekretarjata. Prosili so me, da predstavim svojo predstavitev. Zato, ker, ker mora gospod Lange oditi. Ali kako? Včeraj so me prosili, kot rečeno, da spremenim datum predstavitve, zato ker bi moral gospod Lange kmalo oditi in sama bi morala govoriti pred njim. Prav tako so mi dejali, da bo razprava o mojem poročilu trajala eno uro. Sedaj pa očitno ne bo tako. Sedaj ima samo 20 minut za to poročilo. Budimo jasni, že na začetku je bilo jasno, da imamo eno uro za vsako točko. Ampak zelo lepo je, da ste nam pomagali in da to lahko spremenimo. No, sedaj pa je problem nekoliko drugačen. Prej smo imeli več časa, sedaj pa imamo samo še 20 minut lahko čim bolje izkoristimo teh 20 minut. Prosim, to bi bilo res najbolje. Ampak, prosim, hvala lepa, da ste nam omogočili to spremembo. Še enkrat hvala. Sedaj moramo razpravljati o poročilu, ne pa razpravljati o tem, kaj ne storimo. Izkoristimo ta čas. Čas je sedaj na voljo vam. Me, me slišite? Da, hvala. Gospod predsednik, najprej bi se rada zahvala vsem, osebom in pa drugim. Hvala lepa vsem za pomoč pri pripravi poročila, tudi sekretarjatu, kolegom, asistentom in vsem drugim. Prav tako bi se rada zahvalila komisiji in pa generalnemu direktoratu za to, da so mi omogočili čim več sestankov za razpravo o tem eh, vprašanju. Hvala lepa predvsem poročevalcem v senci za vse pripombe. Prav tako hvala vsem drugim za pripombe. Lizbonska pogodba je prinesla novo obdobje za Evropsko unijo. Sedaj je čas, da prilagodimo svoje cilje in prednostne naloge pogodbi. Sedaj razpravljamo o prvi energetski strategiji po Lizbonski pogodbi. To strategijo je treba zato obravnavati kot zelo pomemben korak k uresničevanju člena 194. Energetsko strategijo je treba izvajati v duhu solidarnosti in odgovornosti. Nobena država članica ne sme ostati zadaj, ostati osamljena. Strategija, ki jo je pripravila komisija, je namenjena temu, da bi okrepili evropsko energetsko politiko na naslednji način. Prvič, dopolnitev skupnega energetskega trga, drugič, posodobitev energetskih omrežij in vzpostavitev vseevropskega energetskega omrežja. Tretjič, naš potencial za energetsko učinkovitost je treba v celoti uresničiti. Četrtič, treba je vzpostaviti tesno povezavo in sinergijo med zunanjo in notranjo energetsko politiko. Varnost energetske oskrbe, zanesljivost oskrbe to zahteva. Prav tako je treba spodbuditi energetske raziskave in inovacije na tem področju. Najprej dopolnitev notranjega trga. Evropska komisija je podarila to, da je treba nujno izvajati trenutno evropsko energetsko zakonodajo. To popolnoma podpiram. Treba je uresničiti drugi energetski svežen in storiti korak naprej k tretjemu svežnu, ampak tega zaenkrat še nismo storili. Zato mora komisija bolj pritisniti na posamezne nacionalne vlade, ki tega ne počnejo. Zato bi bilo potrebno direktivo preoblikovati v uredbo. Nekaj takega smo v preteklosti že storili. Prav tako je potrebna druga komisijna preiskava energetskega sektorja. Potrošniki in podjetja morajo imeti na voljo ustrezno okolje za uresničevanje te zakonodaje, predvsem eh, zato, ker je v energetski sektor uloženega velike, veliko kapitala. Prav tako pa se treba odzvati tudi na probleme, ki nastajajo zato, ker se evropska zakonodaja ne izvaja dobro. Komisija je jasna, potrebujemo čim več eh, naložb v energetsko infrastrukturo. Komisija je v svojih dokumentih jasno povedala tole. Notranji trg ne bo dobro deloval, če ne bomo zagotovili velikih naložb v evropsko energetsko omrežje. Popolnoma se strinjam, brez sodobnega evropskega energetskega omrežja ne bomo dosegli ciljev na tem področju. Bodoča energetska omrežja mora biti vse evropska. Prav tako je potrebno zamenjati našo zastarelo infrastrukturo, še posebno v najmanj razvitih regijah. No, ampak komisija pravi, da se tukaj pojavlja kar nekaj težav. Prvič, upravni problem in pa problem proračuna. Najprej, kaj je problem pri administraciji, pri upravljanju. Ten program ne uresničuje ciljev, treba ga zamenjati, ne pa samo posodobiti, reformirati. Potrebujemo jasne prednostne naloge in treba izbrati najbolj pomembne cilje. Zato se veselim predloga komisije s tem v zvezi do konca tega leta. V svojem poročilu sem eh, s tem v zvezi predstavila nekaj predlogov. Kaj pa proračunsko vprašanje? To je še večja težava, še posebno glede energetike. Vemo, treba je zategniti proračunski pas, eh, virov ni veliko, to vsi vemo, ampak treba pa je vendarle jasno povezati politične cilje in pa proračunske odločitve. strategija za finančna perspektiva 2013-2020 mora to odraziti. Prav tako je treba najti druge vire za financiranje, naprimer jamstva za posojila. Prav tako je treba pritegniti tudi zasebna in javna sredstva, kot smo to storili pri načrtu za okrevanje gospodarstva. O energetski mešanici pa se ne govori za dosti. Države članice naj bi same odločile, kako izpolniti svojo energetsko mešanico, prav tako pa morajo kljub temu izpolniti vse zaveze iz ciljev 2020. Sama se ne bo zanimam za nekatere vrste plina. In dobro bi bilo, da bi se tudi komisija osredotočila na to komisija pa ni želela opraviti študije o Shell Gas, pravi govornica. Mislim, da je sedaj pravi čas za to, da se ponovno vežemo na strategijo iz leta 2008 komisije, za to, da pridemo do panevropskega načrta za obnovljivo energijo. Zakaj bi imeli nekatere načrte v severni Evropi, na drugi strani pa v Južni Evropi, kjer je sonca več, ne storimo dovolj. Kje postaviti mline, tam, kjer je največ vetra, jasno. Ne smemo se omejiti z našimi državnimi mejami. Treba je postaviti nove objekte tam, kjer so lahko najbolj produktivni in učinkoviti. Takšen vseevropski načrt bi nam lahko omogočil, da lažje naredimo ta preskok iz eh, fosilnih goriv v obnuljive vire energije. Kaj je še razvidno iz eh, dokumenta komisije? Vrčevanje z energijo je zelo pomembno. V poročilu o tem nisem veliko govorila, kajti s tem v zvezi že imamo drugo poročilo, ki je namenjeno prav tej tematiki. Upam, da bo komisija priporočila iz tega poročila upoštevala svoje strategije kaj je po mojem mnenju bistvo. Potrebujemo glavno skupno metodologijo in potem lahko izpolnimo zavezujoče cilje. Na zavezujoče cilje lahko pridemo še takrat, ko ugotovimo, kako spremljati nacionalne cilje, kaj pa zanesljiva oskrba z energijo. Tukaj je treba poskrbeti za preglednost tudi strani naših tujih partnerjev. To je ena izmed ključnih točk v poročilu. Zunanja in notranja energetska politika sta povezani. Večino nafte in plina uvozimo v Evropsko unijo. Ravno zato je treba naša pravila za notranji trg čim bolj razširiti tudi na naše tuje energetske partnerje. Tuje gospodarske družbe, ki vstopajo na evropski trg, morajo delovati pregledno predvsem naprimer, pri plinovodih in naftovodih. Vsi zunani plinovodi in naftovodi, ki se položijo tudi v EU, morajo spoštovati vsa pravila notranjega trga. Sedaj to ni tako. Komisar Ettinger je odgovoril na moje pisno vprašanje in tudi govoril pred novinarji ter povedal naslednje. Tudi po njegovem mnenju je to, kar sem omenila, zelo, zelo pomembno mora pa ta preglednost veljati za vse trenutne in bodoče plinovode in naftovode, ne pa samo za nekatere. Da zaključim, gospod eh, predsednik, Evropska unija potrebuje dolgoročno vizijo o energetski politiki. Tako moramo priti bliže do skupni energetski EU. Solidarnost in odgovornost gre ta z roko v roki. Tudi predsednik Buzek je pozval k takšni energetski skupnosti tudi nekateri drugi, kakorkoli že to imenujemo. Čim prej moramo dobiti to energetsko skupnost. Ta desetletna evropska strategija mislim, da bo zelo pomemben korak v to smer. Hvala. Hvala, gospod Usko. Uh, I did get the word. Jag vill börja med att tacka rapportören. Eh. Sama bi se rada v prvi vrsti zahvalila poročevalki, kolegici Kolarski Bobinski za izvrstno upravljeno delo. Hvala lepa tudi za pripravljenost sodelovati z nami in z ostalimi skupinami. Sama sem poročevalka v senci skupine socialistov. In moram reči, da je v tem poročilu ogromno pozitivnih vidikov. Strinjam se s tem, da se poročevalka v tem poročilu osredotoča predvsem na izvajanje obstoječe zakonodaje. Države članice morajo najprej izpolniti obveze iz že sprejetih direktiv, kajti to bo pomembno za energetsko politiko in za njeno uspešnost. To je pomembno tudi zaradi sprejemanja odločitev in našega prispevka k temu. Energetska učinkovitost je prav tako poudarjena v tem poročilu. Potreba po energetski učinkovitosti je tesno povezana z viri, z gospodinstvi, nove vire energije nujno potrebujemo. Politično se stotstotno strinjamo, da je to zelo pomembna tema, vendar se istočasno zelo malo stori na tem področju. Prav zaradi tega je zelo pomembno, da je poročevalka povdarila tudi energetsko učinkovitost. Kje bi bilo možno stvari izboljšati, po mojem mnenju, pri tistih točkah, ki se nanašajo na potrošnike, na podnebne spremembe in tako naprej. V zvezi s tem bomo tudi podali predloge sprememb. Glede podnebne politike pa naj povem, da je razvoj obnovljivih virov energije treba bolj podariti. To je tudi že omenjeno v poročilu. Vseeno pa stari viri energije rušijo to ravnoteže, namreč plin še vedno igra preveliko vlogo. Obnovljivi viri energije bi morali biti bolj podarjeni. Namreč vsem mora biti jasno, da mora energetska politika biti tesno povezana s podnebno politiko. To je pomembno tudi za industrijsko politiko, o kateri smo prej govorili. To je pomembno tudi za našo konkurenčnost v prihodnosti. Energetska strategija mora biti opredeljena na tak način, da nam bo omogočila tudi to, da se hitro premakne delež z 20 na 30 odstotkov znižanja emisij. Kot rečeno, ogromno bomo še prispevali k temu besedilu. Mislim, da je treba najti ustrezno ravnotežje. Tudi ko gre za ceno CO2, -ja, s tem bi nam reč lahko postavili ustrezno proti otež negativnim trendom. Tudi direktivo o energetskem obdavčenju bi lahko omenili. Potem pa še potrošniki. Mislim, da bi morali vidike povezane s potrošniki bolj izpostaviti v tem poročilu. Sicer je ta tematika obravnavana v poročilu, vendar ne dovolj obsežno. Potrošniki morajo plačevati previsoke cene, s tem se niža konkurenčnost. Zato bi morali v prvi vrsti povečati preglednost, s tem bi izboljšali in povečali tudi pravice potrošnikov, kot je rekla kolegica Ek vendar je vse to treba bolj jasno izraziti in opredeliti in poleg tega zagotoviti finančna sredstva. Pa tudi na drugih področjih potrebujemo preglednost. Zagotovo se je treba lotiti tudi monopolov, tako da v zvezi s tem bom podala predloge sprememb. Še zadnja pripomba. Vesela sem, da ste jasno zapisali v tem poročilu, da je treba zagotoviti več naložb več je treba vlagati. Vendar bi morali ta vidik bolj tesno povezati s vodom, ki ga je podala poročevalka. Namreč, če želimo, da se karkoli premakne na tem področju, potem se moramo zavedati, da potrebujemo dolgoročne naložbe v infrastrukturo, kljub temu, da trenutno doživljamo krizo. Vse to je treba opraviti na tem področju v tem trenutku, ker je to pomembno tudi za vse druge vidike te iste politike. Evropska unija pa bi morala biti seveda tista, ki bo prispevala sredstva. K temu se bomo verjetno še vrnili tudi s pomočjo predlogo sprememb, kajti okrepiti je treba to, kar že piše v poročilu. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa tudi gospe Bobinski za izvrstno delo hvala lepa tudi za to, da ste bili pripravljeni izmenjati mnenja tekom priprave poročila. Osnutek poročila je zelo dober in strinjam se s tem, da se je treba bolj osredotočiti na izvajanje že obstoječe zakonodaje, na že obstoječe pobude, na notranji energetski trg, na energetsko varnost. Mislim, da ste kar dobro vključili vsa področja, kjer že opravljamo delo v to poročilo. Uh, Sam bom uložil tudi nekaj predlogov sprememb, v katerih bomo obravnavali zeleni promet, obnovljive vire energije, finančna vprašanja in tudi vprašanje energetske učinkovitosti. Namreč zdi se mi, da bi lahko v tem poročilu vse te teme nekoliko bolj na široko predelili. Sicer pa se mi zdi, da ste opravili izvrstno delo, izvrsten osnutek je bil pripravljen in veselim se nadaljnega dela. Hvala. Hvala lepa, Klo Tomas. Hvala lepa, tudi sam bom zelo kratek, druge izbire nimam. V prvi vrsti hvala lepa poročevalki. Mislim, da bi morali nekaj unesti v to poročilo in sicer v osmi odstavek bi morali vnesti tudi konkurenčne organe, organe, ki se ukvarjajo in so zadolženi za konkurenčnost, ne samo regulativnih organov. Strinjam se s tem, da so številni operaterji v okviru prenosnih omrežij v javni lasti, tako da je treba besedo javen nekam unesti. Če je TSO zasebno podjetje, potem je treba določene finančne vire prenesti na javna podjetja, vendar se mi zdi, da bi morali upoštevati tako javna kot zasebna podjetja. Potem pa še izgradnja infrastrukture izven Evropske unije. Ne pozabite na to, da italijanska podjetja načrtujejo v Tuniziji, Črnigori in Albaniji proizvodnjo več kot 50 tisoč ton elektrike, ki naj bi jo potem preko omrežji pripeljali nazaj v Italijo. To je problem, kajti imamo evropski ETS za vseh 27 držav članic in če ne bomo ustrezno regulirali tudi uvoza elektrike in to povezali z evropskim ETS-em, bomo ustvarili nelojalno in nepošteno konkurenčnost med podjetji, ki delujejo v Evropski uniji in se držijo naših pravil in tistimi podjetji, ki skušajo naše pravila zaobiti. Zato se bi morali bolj osredotočiti na to. Potem energetska varnost. Nekaj bi rad izpostavil v zvezi s tem in vas pravzaprav upozoril na to. Najbolj smo energetsko odvisni od nafte in predvsem smo odvisni od Rusije, ki rafinirano dizelsko gorivo preko vzhodne in srednje Evrope posredujejo tudi k nam. Tega rafiniranega dizla se morate najbolj bati, kajti 80 do 90 odstotno so države v vzhodnji in srednji Evropi odvisne od Rusije. O tem bi se morali pogovoriti. Potem pa še dve vprašanji, s katerima nisem najbolj zadovoljen in bi vas rad tudi opozoril. Številka 26, kjer govorite o energetski učinkovitosti, če vam smem nekaj namigniti. Dokler nimamo skupne metodologije o energetski učinkovitosti, ne moremo imeti skupnih ciljev. Ampak leta 2003 smo se kot parlament pogajali o energetskih storitvah in direktivi na tem področju s svetom. Komisija in parlament sta želela uvesti skupno metodologijo. Skupno metodologijo smo torej imeli, vendar so države članice med pogajanji zavrnile. V času pogajanj smo se odločili, da bomo vzpostavili postopek komitologije. Komisija je potem predlagala skupno metodologijo, nekatere vlade pa so blokirale to skupno metodologijo v procesu komitologije. Pet let potem, ko je bila sprejeta direktiva o energetskih storitvah, so države bojkotirale in uložile veto na skupno metodologijo. Naj vam pojasnim, zakaj. Namreč dokler nimamo skupne metodologije, lahko goljufajo. Obstajajo države, ki pravijo, da v okviru direktive EST, kjer piše, da mora biti energetska učinkovitost 9 odstotna, je 40 do 50 odstotkov že bilo opravljenega dela v 90 letih. Potem so tu še države, ki poročajo o zelo nenavadnih stvarih. Tako da, če bomo mi kot parlament v enem odstavku našega poročila vladam posredovali sporočilo, da dokler nimamo skupne metodologije, ne bomo imeli skupnih ciljev, bomo vsaj po mojem okrepili tisto, kar počnejo nekatere države, kar je škandalozno. Številne države članice blokirajo skupno metodologijo zato, ker bi v primeru sprejetja skupne metodologije bile dolžne odgovarjati za izpolnjevanje svojih zavez iz direktiva iz ETS. Govorite v tem poročilu tudi o učinkovitosti, o celotni Evropi in tako naprej, ampak naj vas spomnim, da porabimo ponavadi leto in pol za vsak premik. Med letoma 2008 in 2009 smo se pogovarjali o tem in takrat smo sklenili, da so nacionalne podporne scheme tudi v makroekonomskem pogledu boljše kot sistem certifikatov. Vseeno pa smo v direktivi predvideli, da bo v letu 2014 opravljen pregled, kjer bomo vse skupaj na novo analizirali, vendar je to nekoliko preuranjeno. Direktiva se bo na nacionalni ravni začela izvajati šele decembra leta 2010. Ne vem, zakaj bi sedaj morali ponovno odpirati zelo zapleteno, kompleksno razpravo. Kaj te, če bi to storili, bi povzročili precejšno nesigurnost med ulagatelji. Dejstvo pa je, da bi v tem primeru potem morali najeti velika posojila pri bankah. Podporne scheme morajo biti pregledne, to je zelo pomembno, ampak pripravljen sem se ponovno pogovarjati o tem, lahko vam predstavim tudi zgodovinski okvir v zvezi s tem. Hvala. Spočmanski. Dziękuję bardzo. To jest oczywiście bardzo obiecujące. Hvala lepa. Seveda je to poročilo zelo obetavno. Predvsem nam je všeč to, da ste v tem poročilu dali podarek izvajanju zakonodaje. Namreč to je resničen problem. Trg je monopoliziran, konkurenčnost je omejena, tako da v zvezi s tem bo treba stvari še nekoliko razdelati. Imamo klauzulo o prepovedi ponovnega izvoza, imamo prepoved dostopa tretjih strani do trga plina. To so težave, s katerimi se bomo morali soočiti. Poleg tega je tu še vprašanje nacionalnih virov, pa ne samo, ko gre za plin, temveč tudi, ko gre za premog. Premog mora še vedno ohraniti pomemben delež v tej energetski mešanici. V tem poročilu torej nekaj manjka. V zadnjih letih in zadnjih mesecih smo bili pod pritiskom, da upustimo premog, kar je razumljivo, če upoštevamo energetsko politiko in svoje cilje. Vendar se moramo zavedati, da tega cilja ne moremo doseči za vsako ceno. Ne smemo tega cilja doseči in biti potem bolj odvisni od izvoza ali da bi ta trg postal še bolj monopoliziran. Najprej je treba poskrbeti za diverzifikacijo, potem poskrbeti za več pretoka plina v vzhodne in srednje evropske države. Če bomo prekinili to povezavo, bo to velika napaka in po mojem mnenju bi morali v poročilu to bolj podariti. Hvala. Eh, Hvala lepa. Tukaj imam še pet prijav k besedi. Generalni direktor je tudi tukaj in goste čakajo pred vrati. Kolegica Podimata mi pravi, da bi morda naslednji seji dali možnost tistim, ki so se sedaj upisali na ta spisek, da bi takrat imeli možnost spregovoriti prvi, torej da bi to točko obravnavali znova takrat in da damo najprej besedo sedaj generalnemu direktorju. Ampak gospa Podimate bi še nekaj povedala o celotnem postopku. Hvala lepa, zelo na kratko, gospod predsednik. Popolnoma se strinjam s prvotno pripombo poročevalke. Rekla je, da potrebujemo vsaj eno uro za obravnavo te teme. Pomembno je, da parlament lahko v celoti odigra svojo institucionalno vlogo, ki mu pripada v okviru nove pogodbe. Mi bi morali imeti možnost vplivati na svet pri pripravi nove strategije za Evropsko unijo. Zato izjemoma predlagam, da namenimo na naslednjem zasedanju odbora 29. in 30. septembra pol ure za to tematiko. Namreč ta tema je zelo pomembna in se jo moramo tudi ustrezno resno lotiti. Koordinatorji bodo torej obravnavali to, kako bo se to vključilo v, pro, v program. Eh, najprej pa dam besedo generalnemu direktorju. Uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi mi bi se radi zahvalili odboru in poročevalki za osnutek poročila, ki ste ga predložili. Resolucija, na kateri delate, se nam zdi ključnega pomena, zato ker bo prispevala tudi k sprejemanju odločitev strani komisije. Nekje v začetku novembra naj bi pripravili tudi akcijski načrt za področje energetike za prihodnjih deset let. Seveda se bomo z veseljem vrnili nazaj v vaš odbor v tem mesecu in se pogovorili z vami tudi o tem, kako potekajo priprave na oblikovanje resolucije. Mislim, da smo si enotni da sta si tako odbor kot komisija enotna glede določenih stvari, predvsem, ko gre za dokončno spostavitev notranjega trga, ko gre za ulaganja v omrežja. Vseeno pa bi moral nekaj povdariti, ko gre za ulaganja v omrežja. Posodabljanje infrastrukture je ključnega pomena, če želimo vključiti obnovljive vire energije v ta sistem. Samo po sebi je to potem tudi odgovor, na potrebo potem, da začnemo uporabljati obnovljive vire energije na globalni ravni. Razvoj infrastrukture v Evropi in v povezavi s tretjimi državami je ključni del te strategije o diverzifikaciji energetskih virov, kajti le tako se bomo izognili situaciji, ki jo je omenil gospod Šimanski. Več ključnih političnih izbir bo treba opraviti, komisija seveda komaj čaka tudi na mnenje vašega odbora, na mnenje parlamenta v zvezi s tem, zlasti, ko gre za vprašanje energetske učinkovitosti, ko gre za to, ali res potrebujemo zavezujoče cilje za to, da dosežemo rezultate, ki si jih želimo. Naj pa vse pomirim in vam zagotovim, da smo upoštevali tudi potrošnike in na to, da bi energetski trgi morali dobro delovati tudi za potrošnike. Mi imamo zagotovljen celosten pregled nad energetsko politiko, kajti energetska politika je del podnebne politike, sem sodi tudi politika obdavčevanja, tako da bomo sodelovali z gospod Hidegard z gospodom Oettingerjem. Tako da s tem bi zaključil, gospod predsednik, seveda pa se bomo z veseljem vrnili nazaj k vam, se pogovorili o podrobnostih. Številni tehnični predlogi se porajajo v tej luči, zato se bomo k temu vrnili kasneje. Omenjali ste projekte povezane s plinom, s premogom, tu imamo zelo jasno opredeljena stališča in lahko vam jih posredujem pismo, če želite. Najlepša hvala tudi za to da nam lahko stvari posredite v pisni obliki. In, uh, rok za predložitev predloga SREMP je um, 13. september, takrat bomo razmišljali o tem, kako lahko se še vrnemo k tej razpravi. Najlepša hvala poročevalki in res je. Vsi moramo biti nekoliko bolj disciplinirani pri ravnanju s časom, tako da tisti, ki so na koncu dnevnega reda, niso vedno tisti, ki potem plačajo ceno tako da najlepša hvala. Sedaj pa pozdravljam um, belgijske ministra in prosim, da tako nadaljujemo s prostankom dnevnega reda. kolegice in kolegi gospe in gospodje lepo vas prosim da zasedete svoja mesta no, um tako da lepo prosim da zasedete svoja mesta da lahko nadaljujemo opravičujem se ministru za notranje zadeve gospodu Petroma iz Belgije, ker smo vaju pustili čakati. Resnično bomo poskušali sedaj biti bolj skoncentrirani pri zastavljanju vprašanj in da bomo nadomestili to zamujanje. Med nami pa najprej pozdravljam gospod Savine Laruel, ministrice za mala in srednja podjetja, samosojno podjetništvo, kmetijstvo in znanstveno politiko. Potem pa med nami predstavim tudi gospoda Vinceta van Kvikenborna, ministra za podjetništvo in ponestavitev upravljanja. Oba ministra bosta kratka, dala bosta nekaj izjav, potem pa bomo skupaj razpravljali o tem. Mislim, da nam bo to um, najlažje. Seveda pa imajo dame prednost. Izvolite, gospa. Hvala lepa. Belgijsko predsedstvo si je zastavilo zelo ambiciozen program. Želimo si, da bi Evropa imela operativen program vesoljski program, ki bi koristil evropskim državljanom in ki bi prispeval tudi k doseganju evropskih ciljev na področju inovacij in raziskav. Glede na to, kakšna je trenutna gospodarska in proračunska klima v številnih državah članicah, se mi zdi bistvenega pomena upozoriti še enkrat na to, da so raziskave na področju vesoljskega študijskega programa zelo pomembne in da te raziskave bistveno prispevajo tudi k vsakodnevnemu življenju naših državljanov. V okviru strategije 2020 lahko vesolski sektor in pravzaprav mora prispevati k inovativnosti, k evropski rasti. In na vse zadnje, vesolski sektor je že dokazal, da lahko predloži učinkovite instrumente, s katerimi se bomo soočali s podnebnimi spremembami, razvojem in drugimi pomembnimi globalnimi vprašanji. Zagotovo poznate novo določbo člena 189, s tem ne bom povedala nič novega, ampak ta člen predvideva novo vlogo Evropske unije tudi na področju vesolja. Evropska unija mora seveda vzpostaviti ustre, vse ustrezne povezave z Evropsko vesoljsko agencijo. Mislim, da bi morali upozoriti tudi na to, da je prihodnji razvoj vesoljske politike predmet sporočila komisije, ki ga bomo predstavili 27. oktobra. Cilji in sredstva, ki jih bomo predlagali, bi naj predstavljali pomembno fazo pri uveljavitvi evropske vesoljske politike. Belgijsko predsedstvo se bo seveda osredotočilo na štiri prednostne naloge. Najprej se mi zdi bistvenega pomena, da dosežemo napredek pri opredelitvi evropske vizije na področju raziskovanja vesolja, predvsem v tekmovanju z mednarodnimi partnerji. Govoriti je treba o tehnologiji, o finančnih sredstvih, ki jih potrebujemo za doseganje teh zelo ambicioznih ciljev, kako lahko sodelujemo z globalnimi partnerji. Na konferenci, ki jo bomo organizirali na ministerski ravni 21. oktober, bomo govorili ravno o tem. Konferenca bo potekala v palači EGMO. Seveda razprave že potekajo na tehnični ravni, mi pa bomo zagotovo posebno pozornost posvetili tudi temu, kako lahko vaš odbor prispeva k našemu delu in reševanju teh vprašanj. Seveda vas sedaj vabim, da sodelujete tudi na preomenjeni konferenci. Druga prednostna naloga je seveda trajnostno koriščenje in izkoriščanje programov Galileo in GMS. Ta dva programa sta pravzaprav izvrsten zgled tega, kako lahko vesoljska tehnologija pomaga državljanom. Posebno pozornost v naslednjih šestih mesecih bomo zagotovo posvečali tudi tej temi. Izzivi, s katerimi se soočamo, so predvsem proračunski. Trednja prednostna naloga je večja vključenost vesolske politike tudi v varnostno politiko, v politiko podnebnih sprememb in tako naprej. No, se zadnje pa še četrta prednostna naloga, ki je prav tako bistvenega pomena. V celoti bomo podpirali vse, kar bi prispevalo k krepitvi strateškega partnerstva z Afriko. Vesolski programi, ko gre za telekomunikacije, za opazovanje zemlje, za navigacijo in tako naprej, predstavljajo velik interes tudi za Afriko in bi lahko prispevali k oblikovanju številnih zelo koristnih aplikacij za to celino. Zato je zelo pomembno, da z afriškimi partnerji podpiramo vse pobude in zamisli z tega področja. Pomembno je tudi, da naša razvojna politika uporabi vse možnosti, ki jih ponujajo vesoljski sistemi. Z velikim veseljem bi se z vami pogovorila tudi o tem, kako lahko vesoljska tehnologija prispeva k afriškim projektom. 16. septembra bomo organizirali konferenco, na kateri bomo govorili o tem, sodelovali bodo naši afriški partnerji, predstavniki ESE in vsi tisti, ki se ukvarjajo z raziskavami, tehnologijo in inovacijami. 25. novembra bomo organizirali vesoljski svet kjer bomo seveda uradno potrdili vse tisto, čemer se bomo dogovorili na preomenjenih konferencah. Programa Galileo in GMS bosta na, še naprej predmet obravnave. Že v času španskega predsedovanja smo se ukvarjali z njunim nadaljnim razvojem. Pomembna tema je tudi varnost v vesolju. To je namreč ključno vprašanje. Začetek Lizbonske pogodbe in gospodarski in politični razvoj so privedli Evropo pravzaprav na nek neko križišče. Zato bi se morali v Evropski uniji sedaj osredotočiti na to, da izkoristimo vse priložnosti, ki se nam ponujajo. Moramo zauzeti tudi svoje stališče do drugih, morda moramo to stališče na novo oblikovati ali bolj trdno podpirati. Zastaviti se je treba čim više cilje in vesoljska vprašanja bi morala na politični agendi dobiti prednostno nalogo, predvsem, ko gre za oblikovanje vesoljskih instrumentov. Mislim, da bi morali tu uporabiti vso strokovno znanje, ki ga imamo. Mislim, da bi morali razvoj evropskega vesolskega upravljanja dopolniti z vsemi strokovnimi znanji, ulaganji in ostalim, ki jih imamo na voljo. Namreč v interesu vseh držav članic je, da več ulagajo v programe za raziskave in razvoj vesolskih instrumentov. Toliko v parih besedah, gospod predsednik o teh štirih prednostnih nalogah belgijskega predsedstva na področju vesoljske politike. Hvala. Najlepša hvala za to natančne in jasne točke. Sedaj pa gospod Van Kuitenborn je beseda vaša. Eh, eh, hvala lepa, gospod predsednik, članice in člani parlamenta. Na kratko bi se rad dotaknil prednostnih nalog, ki si jih je belgijsko predsedstvo zastavilo na področju telekomunikacij. Pravzaprav se nahajamo na neke vrste križišču, kot je že bilo povedano. Recesija se mi zdi, da je za nami, vseeno pa se še vedno soočamo z ogromno konkurenčnosti, predvsem s konkurenčnostjo držav v usponu. Poskrbeti moramo za to, da bo naše gospodarstvo bolj smotrno oblikovano. IKT bi moral odigrati bolj pomembno vlogo pri gospodarstvu. Zelo vesel sem, da je komisija gospod Kres, ki je podpredsednica komisije, zadolžila za to področje. Ona je tista, ki pokriva celoten spektr IKT-ja. Končno imamo eno samo osebo, ki se ukvarja z vsemi temi portfelji, kar je zelo pomembno. Če si pogledate agendo EU 2020, boste videli, da je digitalna agenda prednostni projekt. Gre za precej obsežen projekt, je pa vseeno po mojem to zelo dober začetek glavna prednostna naloga belgijskega predsedstva pa je, da se začne izvajati digitalno agendo čim hitreje. Gre za agendo komisije, ki smo potrdili v času španskega predsedovanja, kot veste. Če dovolite, bi na kratko izpostavil prednostne naloge v okviru digitalne agende. Kot veste, ima digitalna agenda zelo jasno opredeljene ambiciozne cilje. Ti cilji pa temeljijo, gospod predsednik, na poročilu, ki ste ga vi pripravili v vašem odboru. Gospa Pilar de Castillo je bila poročevalka pri tej temi in gre za poročilo z naslovom Digitalna Evropa 2010. V tem poročilu piše, da naj bi leta 2013, torej v roku treh letih, morali imeti široko pasovno povezavo v Evropi. Ta bi morala biti dostopna vsem. 50 odstotkov prebivalcev naj bi imelo dostop do interneta, hitrega interneta, torej 100 megabajtov na sekundo do leta 2020. Komisija bo seveda pripravila tudi svežen o širokopasovnih povezavah. Ta svežen temelji na treh pomembnih elementih. Na strategiji o širokopasovnih povezavah, Ta strategija bo seveda opremljena tudi s poročilom komisije. Države članice bodo pripravile tudi svoje načrte za področje širokopasovnih povezav. Vemo, da obstajajo težave pri vzpostavitvi širokopasovnih povezav, vemo, kakšne vrzeli in razlike obstajajo več bi morali vlagati v to področje, morda bi lahko izkoristili tudi sredstva iz strukturnih skladov. Torej, prva strategija, ki bo v prednostnem domenu, je strategija širokopasovnih povezav. Potem je tu strategija spektrov, predvsem imamo v mislih brezžične povezave. 22. in 23. marca smo pravili precej obsežna posvetovanja. Pravzaprav smo uh, sodelovali na vrhu, kjer se je govorilo o spektru in spektrih, podarili smo, da bi morali dati spektrom veliko večjo vrednost in jih tudi bolje izkoristiti, pa naj se gre za GSM, za UTMS, 4C in tako naprej. To so frekvenčni pasovi, ki jih uporabljamo na evropski ravni, vendar bi se morali sedaj začeti ukvarjati naprimer s prehodom iz analognih televizijskih programov na digitalne televizijske programe. In ravno tu je bistvenega pomena to, kako bomo mi upravljali s spektrom. To je prvi izziv, ki nas čaka. V vsakem primeru pa bodo države članice morale ponuditi digitalne storitve, mi pa smo tisti, ki bomo morali rešiti vprašanje, kako lahko najbolje opravimo vlogo posrednika pri vseh teh oblikah komuniciranja. V telekomunikacijskem svežnju smo dali velik podarek ulaganja, predvsem v optične kable, Po drugi strani pa smo rekli tudi, da je treba ohraniti zadostno raven konkurenčnosti. Gospa Trautmann se je ukvarjala s tem vprašanjem, tako da si moramo zastaviti vprašanje, katere instrumente lahko uporabimo, zato da bi na uravnotežen način povezali ta dva elementa. Komisija bo pripravila tudi priporočilo v roku naslednjih nekaj tednov zagotovo bomo o tem še govorili. Potem široko pasovne povezave, še nekaj bi moral povdariti v zvezi s tem. In sicer, kako razširiti univerzalne storitve tudi preko široko pasovnih povezav. Naprimer, telefonske povezave. V zvezi s tem bomo opravili posvetovanje in upam, da nas bo komisija čim hitreje lahko obvestila o možnostih, ki obstajajo na področju širokopasovnih povezav. To je ključni element pri digitalni agendi in njenemu izvajanju. Potem agencija Enisa. Zagotovo poznate ta organ. Evropska komisija bo predlagala ne samo, da se podaljša mandat Enisi, temveč, da se mandat preoblikuje, zato da bo Enisa lahko odigrala svojo ulogo v celoti, da bo lahko skrbela tudi za varnost storitev, ki se ponujajo preko spleta. Vprašanje, ki se tu postavlja, pa je, kako lahko Enisa prevzame na se vso to odgovornost. Prav tako bo pripravljeno poročilo o napredku v zvezi s tem. Predvidevamo tudi organizacijo treh konferenc. Ena naj bi potekala tu v Bruslju, potem 18. novembra v Bruslju bo konferenca na temo malih in srednje velikih podjetij, od 27. do 29. septembra v Bruslju bo konferenca v zvezi z IKT-jem novembra pa bomo organizirali še svet v zvezi z inovacijami. Potem pa e-vlada, gre za akcijski načrt. Komisija bo na tem področju predstavila sporočilo leta 2011-2015, bo zajeto, pri tem se bomo sklicevali tudi na to, o čemer smo se dogovorili v Malmeju. Evropski državljani bi morali imeti možnost koristiti vse e-vladne storitve na enem samem digitalnem trgu. V zvezi s tem pričakujemo, da bo komisija storila pomembne korake naprej. 16. in 17. decembra bo organizirana tudi konferenca v zvezi s tem. Potem pa še neutralnost. Google in Verizon, dve ameriški podjetji, sta podpisali sporazum v zvezi z neutralnostjo. To je zelo občutljivo vprašanje. Opravljena so bila tudi posvetovanja v okviru Evropske komisije. Ob koncu oktobra bomo organizirali vrh o neutralnosti na omrežjih. To je zelo pomembno vprašanje tudi za naše predsedstvo. Internet dveh hitrosti bi seveda povzročil številne težave, zato nameravamo organizirati razpravo tudi v zvezi s to tematiko. Potem, gospod predsednik, pa še ena zelo pomembna tema, s katero ste se tudi v vašem odboru, mislim, da izvrstno ukvarjali. Gre za vprašanje roaminga. Mislim, da je ta tematika v vašem odboru in v parlamentu nasploh bila dovolj dobro obravnavana. Sodišče je junija sprejelo tudi sodbo, v kateri je povdarilo, da je parlament zauzel pravi pristop v zvezi s tem. Ko gre za področje mobilne telefonije, se vsi strinjamo, da je prišlo do precejšnjega znižanja stroškov. Pri roamingu pa še vedno obstajajo precejšnje težave in poročilo iz junija jasno kaže na to, da je strošek na megabajt roaminga 2,6 evrov. Oziroma za en gigabajt prenosa je treba plačati 2,6 evrov. Tu gre za naprimer nalaganje slik ali videoposnetkov, ki vam jih pošljajo preko telefona. V Belgiji se za to plača približno 80 evrov. Toliko je mesečna tarifa za izmenjevanje tovrstnih podatkov. V nekaterih državah lahko plačate celo 260 evrov za roaming, Te razlike pa so nespremljivi, zato moramo nujno sprejeti pobudo na tem področju in belgijsko predsedstvo se bo zagotovo ukvarjalo s to temo. Gospod predsednik, upam, da bomo lahko uspešno sodelovali. Lizbonska pogodba je Evropskemu parlamentu podelila precej širšo in večjo ulogo. Sam sem že stopil v stik tudi strokovnjaki za področje telekomunikacij iz vašega odbora in upam, da bomo še naprej lahko z vašim odborom sodelovali in dosegli skupne cilje. Hvala. Najlepša hvala, gospod minister. Najprej pa gospod Lambert, se pravi v besedi. No, euh, hvala lepa, gospod predsednik, gospa Ruel in gospod Van Piken. Niste govorili o naslednjem Mislim, da je to vprašanje sicer za gospo Laruel. O čem želim govoriti? V Belgiji dobro poznamo namreč kruh bestur, torej iter. V zadnjem času, poleti, se je tukaj kar nekaj spremenilo. Proračun je vedno večji, trikrat večji kot pa predvideno. Že prej proračun ni bil ravno majhen. Kakšne spremembe? Najprej 207 milijard, zdaj pa 702 milijardi evrov. V ZDA, če presežeš proračun za 25 odstotkov, potem je projekt odpovedan. Najprej treba tukaj ugotoviti, kdo je pristojen, odgovoren za projekt in sedaj se lahko vprašamo, ali je sploh še smiselno delovati s tem projektom. Uh, ali so vse te možnosti sploh še odprte. Kaj se je sedaj zgodilo? Svet se je odločil, um, pa tega ni povedal, da se je sploh odločil. Sedaj naj bi šli naprej s tem projektom, pa čeprav vemo, da so stroški posem izven nadzora. Ali dejansko sploh še razmišljamo o vseh možnostih? Kakšne so te možnosti? V redu, bomo pogotnili to grenko pilulo, to je ena možnost čeprav nekateri pravijo, sredstvo ne bomo več povečevali. Kaj pa druga možnost? Ali smo sedaj že na tej poti, da gremo naprej, svet se je odločil, da gremo naprej, da nekako najdemo ta denar. Sedaj bomo nekje že našli denar. V redu lahko rečemo, da bomo našli, ampak kje ga bomo našli? Ne gre za kakšne majhne zneske, gre za več milijard evrov. Kot rečeno, zdaj so 7702 milijardi evrov za celotno gradnjo. Sedaj smo postavili vprašanje svetu, pa nam niso ničesar odgovorili, kje smo trenutno, iz katerega drugega programa naj črpamo. Ali bomo črpali vse iz sedmega okvirnega programa, ali pa bomo našli kakšna nova sredstva, kajti ne moremo se delati v tvar. Če bomo dali ITRU več, potem bomo drugim programom vzeli. In treba se vprašati, če se potem ne bomo več počeli, kje so žrtve treba je vzpostaviti nekakšne vsebinske analize. Tukaj v bistvu delamo neko utvaro, iz česar ne vemo, kaj sploh bo. To bo nek ogromen projekt, eh, po drugi strani pa bomo tako zmanjšali možnosti pri nekaterih drugih potencijalno uspešnih projektih. Evropska unija prav tako ne bo mogla igrati voditeljske vloge pri nekaterih drugih tehnologijah, ki bi lahko brodile sadove in to predvsej prej kot pa pred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 pričakujemo v naslednjih šestih mesecih. Tukaj je kar nekaj pomembnih dosjejev. V naslednjih mesecih pričakujemo, da se bo tukaj storil kakšen korak naprej. Surovine, industrijska politika in politika inovacij so zelo pomembna področja. Prosim, kaj tukaj želite storiti? Mislim, da so vsa ta področja med sebojno zelo povezana. politika znanosti in politika raziskav, kaj pa to, kako se boste tukaj osredotočili na nadaljne delo, če, če imate premalo surovin, potem je treba voditi raziskave tako, da bi našli alternativne vire, ali se bomo osredotočili na reciklažo ali pa na zamenjavo že obstoječih materialov. Kako to nameravate vključiti v svojo politiko? In potem še nekoliko drugačno vprašanje. Naša konkurenčnost v industrijski politiki. Lavrom, prej smo govorili o poročilu gospoda Langeja. Mislim, da moramo vse skupaj vzeti v zelo širokem okviru. Včasih stvari zamišljamo preveč na osko. Mislim, da je treba odpraviti nekatere ovire med določimi disciplinami. Industrija ni samo industrija, ampak je povezana tudi z znanostjo, trgovino, inovacijami. Vse skupaj treba povezati, treba videti širšo sliko. Kaj pomeni povečati konkurenčnost? Tudi to, da odpravimo nekatere predpise in poskrbimo za to, da so predpisi, ki obstajajo, enaki za vse gospodarske družbe po Evropi. Na našem trgu imamo še vedno 27 eh, različnih naborov pravil in to pomeni, da naša podjetja ne bodo imeli enakih možnosti kot pa naprimer ameriška podjetja. Hvala. Kako nameravate to izboljšati? Hvala lepa, predsednik. Ministrica in minister, hvala lepa najprej belgijskim predstavnikom za zelo praktičen pristop do sedaj. Hvala lepa tudi za vse predstavljene prednostne naloge. Strinjam se s nalogami pri digitalni agendi in tudi pri vesoljski politiki. Najprej pa nekaj vprašanj za gospod Laruel. Kako gledate na vedno večjo integracijo ESA s praktičnega vidika? tukaj imamo različne strukture, različne vidike, vse te agencije se financirajo in upravljajo na različne načine. Kako bi upravljanje vesolske politike vključili v širšo sliko? Potem pa še financiranje. Že prej ste govorili o projektu ITER. Imamo tudi GMS, e Galileo in pa druge programe. Prej ste govorili tudi o afriškem programu. Tudi ta program bi bil zelo koristen. Strinjam se s tem. Ampak kako bomo vse to plačali? Kako bomo plačali vse te velikopotezne projekte? Gospod Van Quickenborn uporablja sredstev za razvoj podeželja, za širokopasovne internetne povezave. Omenili ste to za misel in mislili, da je to zelo pametna ideja. Mislim, da bomo vedno bolj pogosto uporabljali to možnost. To smo že uporabili pri nekaterih prejšnjih delih načrta za ukrivanje gospodarstva, kolikor vem. Ampak mislim pa, da je tukaj kar veliko težav, kajti različne generalne direkcije so upletene v to delovanje in tukaj se pojavljajo nekatere težave. Ko naj bi uporabili ta sredstva za razvoj podeželja za druge politike, naprimer digitalizacijo, me zanima, kako boste spodbudili vse v komisiji, da bolj sodelujo in da bo dejansko ta dostop resničen. Pavel Urbih, ja, hvala lepo, gospod predsednik. Moje prvo vprašanje zadeva gospo Laroel. Danes smo glasovali o proračunu za leto 2011 in zgroženo se smo opazili, da je predlog komisije in uh, sveta, da bi program za konkurenčnost in inovacije zmanjšali za dve tretjini in to v času gospodarske in finančne krize. Tukaj bi resnično prosili za vašo podporo in pomoč, da do tega krčenja sredstev ne pride, kajti v časih, kakršni so danes, je nujno pomembno, da okrepimo konkurenčnost eh, Evrope in tudi program Graft, ki prinaša nove raziskovalne uh, projekte je tudi treba podpreti. Morda bi lahko povedali, kako naj bi uporabljali eh, in izvajali zakon o majhnem gospodarstvu, to je sedaj na, stvari, na strani Eh, komisije. Mislim, da mora dati naprej nove predloge glede izvajanja tega zakona in teh eh, zakonodaj v državah članicah. Potem za gospoda van Krikenborna ta pobuda širokoposobnih intervesnih povezav je zelo korisna in res je. Eh, en megabajt stane v poprečju 2,6 evrov. evrov lahko ga imate tudi za 19 centov, če imate napačno kartico, skratka cena, ki bi sicer poprečjo bila ni cela ena e, evra. Mogoče bi pri LTI, pri mrežju prve generacije ne dopuščali nobenih pristojbin za gostovanje, tako da bi imeli le neko tarifo na noktranjem trgu, tam se začnejo izračuni pri ničli, tu ne potem uh, pride nobenih prednosti in slabosti. Uh, in pri mrežju prve generacije bi morda lahko torej imeli tukaj več podarka na notranjem trgu, ki ne sprejema nobenih geografskih mej več. Dobrigada, senjor prezidente, senjore ministre, senjor ministro. Eh, jo krijetem. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa obema ministroma za izjave. Tudi sama želim, da poveste več o dveh zelo pomembnih temah. Prvič, mala in srednja velika podjetja. Ta so zaradi krize še posebno hudo prizadeta. Če govorimo o trajnostnem razvoju, potem vidimo, da tukaj prihaja do protislovja med politiko skupnosti in pa na drugi strani finančnimi sredstvi, ki se za to namenjena, ko gre za inovacije ali pa za specifično podporo za naložbe v MSP-je. Bilo bi zelo dobro, če bi gospa Laruel povedala nekaj besed o tem. Gospa ministrica, ali imate pred seboj že kakšne pobude za to, da bi popravili zgrešen pristop, po mojem mnenju zgrešen pristop, kako izboljšati politiko za MSP in inovacije. Potem pa še vprašanje za gospoda Van Quickenborna glede digitalne agende. Kaj je tu pomembno izpostaviti? Do leta 2013 ne bi imeli široko poslovno povezavo za vse evropske državljane. Kaj boste storili za to, da bi to dosegli? Ni zadosti, da govorimo o razvoju podeželja. To je samo manjše področje oziroma območje, kjer moramo doseči napredek. 20 odstotkov evropejcev pa živi pod prahom revščine. Tudi to je treba poštevati. Pa gotovo tudi ti ljudje imajo pravico do široko poslovne povezave. Kaj boste storili za to, da bi teh 20 odstotkov evropejcev prav tako vključili v širokoposlovne povezave? Ali pa bomo potem kar pozabili eh, še na dodatnih 20 odstotkov evropejcev, ki živijo pod tem prakom revščine? Gospod minister, kaj boste storili za to, da bi zagotovili, da bodo tudi nekateri revnejši, prikrajšani ljudje v Evropi imeli dostop do tega? Thompson. Hvala, gospod Thompson. Hvala lepa, Gospod predsednik, hvala lepa obema ministroma za zelo zanimive predstavitve. Vaše prednostne naloge so zelo pomembne. Pomembne zato, da Evropo še bolj vključimo v družbo, ki temelji na znanju. Kaj pa raziskave v zvezi z vesoljem, raziskave na splošno? Raziskave so ključne Tudi zato, da razumemo, kaj se dogaja s podnebnimi spremembami. Vesolske raziskave in pa podnebne spremembe so zelo med seboj napovezane. Tukaj v parlamentu imamo že dolgo časa skupino, ki se ukvarja s vesoljem in s temi zadevami nasplošno. Tako od prejšnje govorce pa me zanima tole. Uh, kako gledati na naložbe v industrijo, kako te naložbe med seboj napovezati. Tukaj imamo nekatere izkušnje z Galilejem, pa nekaterimi drugimi velikimi vesolskimi programi. Kaj smo se naučili? To, da je zelo težko prepričati industrijo v dolgoročne naložbe. Potem pa imam še neko drugo vprašanje, ki ga sicer vi niste omenili, pa to omenil nekdo drug. Ne gre samo za MSP, ampak tudi za podjetništvo, za podjetniški duh. Mislim, da moramo v Evropi spodbujati ljudi, da bolj pogosto ustvarjajo nova podjetja. Komisija je pripravila akcijski načrt že februara 2004. Države članice so ga dobile na svoje mize, ampak potem pa nismo storili ravno veliko mislim, da je zelo pomembno, da se izmenjuje tudi najboljše prakse na tem področju, kajti pogoji za ustanovitev novega podjetja v različnih državah članicah so zelo raznoliki. Prav tako vem, da ste v Belgiji znani po tem, da imate zelo razvit sektor socialnega podjetništva. In mislim, da tudi v socialnem sektoru potrebujemo inovativnost. V naslednjih eh, letih, desetletjih se bo demografska slika precej spremenila v Evropi, zato mislim, da ne moremo ostati pri enaki socialni politiki kot do sedaj. Potrebujemo inovacije na tem področju in zanima me, ali imate pred seboj kakšne pobude za to, kako bi podpirali socialni sektor. Gospod Van Kickenborn širokopasovna povezava. Sam menim, da bi morali vsi evropejci imeti brezplačen dostop do take širokopasovne povezave. Mislim, da bi bila to velika spodbuda za evropski tehnološki razvoj. Tako bi lahko vsi evropejci imeli svojo vlogo pri tem. Nekateri profesori na inštitutu v Štokholmu pa vendarle pravijo, da internet lahko pliva tudi na katere bolezni, naprimer na raka. Ali pri svoji politiki upoštevate tudi takšne potencijalne škodljive učinke širokopasovnih povezav? Kolegica van Brandt. Dank u voorzitter en uh, welkom aan de twee ministers. Um, ik ga het heel kort houden. Want... Hvala lepa. Gospod predsednik, hvala lepa obema ministroma. Zelo kratka bom, nimam veliko časa. Dve vprašanje, gica gospoda Van Quickenborna. Najprej gostovanje glede podatkov, prenašanja podatkov. To ste omenili. Vem, da delate na tem področju. V redu, lepo je slišati takšne besede, ampak treba sedaj storiti kakšen konkreten korak. Kakšen eh, pristop bi podpirali. Problem je v trgu, zato prihaja do teh velikih nihanj med cen. Ali želite vplivati na trg, ali pa morda želite postaviti zgornjo mejo. Vemo, da naprimer pri plinu ali pa pri vodi poznamo takšno zgornjo mejo ali takšno zgornjo mejo želite določiti tudi pri trgu gostovanju v zvezi s podatki. Potem pa še drugo vprašanje, ki se navezuje tudi na vprašanje gospe Thompson. Gotovo se strinjate, telekomunikacije so zelo pomembne za naš vsak dan, zato mora biti to pravice posameznika, tako kot pravice do vode, naprimer. Kako to zagotoviti, ali belgijsko predsedstvo razmišlja o tem? Hvala lepa, gospa Trautmann. Hvala lepa gospod predsednik, hvala lepa obima ministroma. Sedaj ste nam dali nekaj zagona, ravno v trenutku, ko potrebujemo ta zagon za konkretne ukrepe. Omenili ste agendo, oba sta pokazala naslednje, ko gre za vesolsko politiko, za satelite, za spektre in pa za telekomunikacijo. pri vseh teh stvarih prihaja do neskladnosti in to treba izboljšati. Kaj pa agenda? Vredostojnost EU in vredostojnost držav članic je odvisna od časovnice izvajanja telekomunic telekomunikacijskega svežnja. Imamo konkurenčno prednost, zato da če imamo to konkurenčno prednost, moramo zagotoviti pravni okvir. Prej ste povedali nekaj glede zniževanja cen, glede klicev, to je pomembno, ampak problem pa je v tem, da eh, so danes neenakosti na trgu zelo velike. Nekateri plačujejo po trikrat večjo ceno, kot pa nekateri drugi. Če bomo celotno območje mm, pokrili z sateliti, bo to dobro, če ne, pa bo še vedno veliko težav zaradi neenakosti. Mislim, da bi se moralo predsedstvo bolj osredotočiti na pritisk na Evropsko komisijo. Prav tako moram reči, da moramo biti v našem parlamentu vedno uravnoteženi. Pri katerih vprašanjih je komisija precej zaostala za, za svojimi načrti. Sedaj potrebujemo jasne politične smernice, še posebej sedaj, ko se bomo pogovarjali o proračunu. Če ne moremo izčrpati iz sredstev za razvoj za podeželje, potem bi morali uporabiti drug, eh, morda specifičen sklad. Tukaj so trije I, ki so ključ inovacije, investicije in industrija. Pri vseh teh treh I potrebujemo odgovor Evropske komisije glede časovnice, glede sredstev. Uh, konkretnih sredstev. Pa še tole bi omenila, predvsem tvoje, je pomembno. Kako se bomo pogovarjali o neutralnosti interneta? To bo gotovo vplivalo tudi na pogajanja v zvezi s trgovino in pa s pogajanji z lakto. Kaj ti kamen spotike lahko tudi odgovor dobaviteljev internetnih povezav? tukaj se moramo jasno dogovoriti, dogovoriti kakšno bo naše mnenje. Prav tako naj vas opozorim na to, da se pri Evropskem tehnološkem institutu pojavlja kar nekaj težav. So pa te stvari zelo pomembne tudi za izvajanje politike grozdov pri telekomunikacijski politiki. Samo na to sem vas želela opozoriti. Um, upam, da boste to upoštevali. Slišite. Najlepša hvala. Sedaj smo si zapisali vsa vprašanja, sedaj bomo dali priložnost ministrova, da odgovorijo na nje. In eh, sicer vemo, da smo nekoliko zamujali, ampak resnično upam, da bomo vseeno uspeli pravočasno zaključiti. Najprej pa naj besedo gospe ministrici. Hvala lepa, gospod predsednik. Kar nekaj vprašanj z različnih področju smo dobili. Eh, nekateri ste razočarani, se mi zdi. kako so porazdeljene pristojnosti pri nas? Prej ste imeli projekt ITER, to je povezano s konkurenčnostjo, ampak mi dva v bistvu tukaj ne moramo točno povedati, kako je s tem, kaj ti nisva pristojna za to. Lahko bi vam kaj povedala, ampak to ne bi bilo smiselno. Danes ne bi govorili predvsem o vesolski politiki, ampak to glejte, ni tako zelo tesno povezano s konkurenčnostjo MSP-jo. Skratka, problem je v tem, da so naše pristojnosti tukaj zelo razdrobljene, uh, imamo zelo veliko različnih ministrov pri nas. Najprej je gospod Lambert, začela bom z vami. Sama ne bi šla tako zelo daleč, kot ste šli vi. Sama ne želim uh, odpravljati dobrih stvari skupaj s slabimi, ko gre za takšne projekte. Naprimer pri ITRU je že tako, prej ste imeli tudi Galileo in pa GMS. E to so področja, ki so za naše predsedovanje zelo pomembne, še posebej zato, ker se sedaj pogovarjamo ravno o proračunu. Sedaj prihaja do nekaterih ekscesov, ko gre za vse tri projekte GMS, e Galileo in pa ITR.